Kolegi, prosim, da se posedete. Gospod Kramer bo prevzel vlogo gospoda Jarzbovskega in sedaj ustraja, da začnemo. Namenoma sem vam dal še par minut, ker vem, da nekateri poslanci imajo težave na poti v parlament danes jutri. Vemo, da so težave v prometu. Kakorkoli že. Ali bi lahko kolegi začeli z najavami predsednika? Če smem začeti s sestankom koordinatorjev. Najprej kar zadeva imenovanje poročevalcev. Imeli smo tri poročila, vsa so bila nezakonodajne narave. Priporočilo koordinatorjev je, da na te teme ne pripravimo poročil, torej da ne ukrepamo. Eno poročilo naj bi se nanašalo na izmenjavo elektronskih podatkov. potem glede edinstvenosti kartic, potem dokument komisije in tretji dokument je delovni dokument komisije glede varne trgovine in skeniranja kontejnerjev. Gre za povsem statistične dokumente, zato niso bili potrebni nikakršni ukrepi. Če se strinjate, gremo naprej. koordinatorji smo razpravljali glede ustnih vprašanj, zlasti glede ustnega vprašanja glede črnega, črne liste prevoznikov. Koordinatorji so bili mnenja, da bi v luči nedavnih dogodkov, da bi torej morali pogledati tudi svežen za železniški promet. To bi morala biti prioriteta. Ne, da bomo pozabili na črno listo, ampak zdelo se nam je, da bi morali za marčevsko plenarno zasedanje pripraviti ustno vprašanje za železnice. Na to pa bi ustno vprašanje glede črne liste uložili kasneje. Upamo, da bo mini plenarno zasedanje oziroma aprilsko zasedanje pravi čas za to. To je torej predlog ki vam ga dajajo koordinatorji. Koordinatorji so se o tem dogovorili soglasno in če se boste strinjali tudi vi, bomo delali po tej poti. Dobro, še kaj, gospod Kun? Pozicne. Gospod predsednik, samo za zapisnik. Tudi v razpravi sem namreč to omenil in sicer predlogi EPP gospa Teverak je dala predlog, ki, upošteva, ki ni bil upoštevan. Na koncu pa smo se kljub samo dolgo uspeli dogovoriti, ampak samo za zapisnik sem želel to povedati. No, Hvala. Ja, to bomo vključili. Dobro, naj povem da so bili koordinatorji pozvani naj dajo predloge za ustno vprašanje glede železniškega paketa do srede. Tako da bomo lahko to ustno vprašanje tudi pripravili. In na vas je sedaj, da se dogovorite v svojih skupinah. Naslednja točka je bila revizija smernic TNT. Predlagal sem, da bi imeli na sestankih koordinatorjev redno izmenjavo mnen v času do priprave revizije smernica TNT. Tako bi se pripravili na trenutek, ko bo komisija dala predlog za revidiranje teh smernic. Želimo namreč iti v korak s časom in s tem, kar se dogaja. Koordinatorji so se strinjali s tem. Samo trenute, kolegi, da dobim svojo kavo. Next was store. Sorry, Michael. Michael? Wollte nur noch mal erwähnen, äh, dass wir da... Želel sem samo omeniti, da tu ne gre za kake posebne spremembe. To velja tudi za koridor Berlin-Palermo, koridor, ki smo ga želeli potegniti proti severu do Stokholma. To sem omenil včeraj, velja pa to splošno. Moje stališče je, da ko bo prišlo do revizije, bo pač vse na mizi. In takrat bo na poslancih, da predstavijo svoje argumente. Vem pa, da si sam imel nekatere predloge na to temo. Resnično bi rad, da se pripravimo in res bi rad, da smo pripravljeni, ko bo nastopil čas. Torej želim, da smo proaktivni in ne reaktivni. Um, Glede projektov 100, naši dve kolegici sem prosil, Oziroma prosil sem koordinatorje, da do naslednje srede, 3. marca do 12. ure, predložijo predloge in tudi predloge sprememb glede tega, kar imamo v našem dosjeju. Na ta način bodo politične skupine dobile priložnost, da dajo svoje predloge. Kolega Kok in gospa Tikal bosta potem lahko predstavila, glede česa želimo študije. Naslednja točka. Od odbora za peticije smo dobili besedilo glede železniške varnosti na Jerskem. Tu imamo problem. Gre za peticijo, ki jo moramo vzeti resno. Ampak tukaj gre za v bistvu zelo lokalno vprašanje na Jerskem vprašanje, ki se nanaša na varnost v cestnem prometu. Koordinatori so predlagali, da bi obravnavali to peticijo v okviru akcijskega načrta za varnost v cestnem prometu, ki ga bo komisija sprejela junija letos. Na ta način bi potem lahko pripravili poročilo na lastno pobudo in to peticijo bi vključili tam. Malo me skrbi, da če bomo začeli obravnavati peticije iz vsakega majhnega področja, če bomo pogledali, kakšna je varnost v cestnem prometu na vsaki lokaciji, potem bi lahko naslednjih pet let obravnavali situacijo vsake vasice v Evropski uniji. Če torej rečem odboru za peticije, da bomo to obravnavali v okviru poročila na lastno pobudo, ki se bo nanašalo na akcijski načrt za varnost v cestnem prometu. Hvala. Glede komitologije. Dva poročevalca bosta obravnavala dopis, ki smo ga dobili od Mednarodne unije za cestni promet, potem pa kar zadeva Lizbonsko pogodbo, tudi tu bo gospod Sajer, poročevalec za odbor za pravne zadeve. Konferenca predsednikov mu je dala mandat za smirnice glede delegiranih aktov in trenutno pričakujemo priporočila gospoda Sajerja, kako bomo v prihodnje obravnavali to, kar je prej bila komitologija, zdaj pa so delegirani akti. Gibt's da einen Unterschied? Ich glaube, der ist ja von großem Interesse kaj pa glede tekočin, ali imamo tukaj kakšne spremembe? To se mi zdi, da bo zelo zanimivo. Mislim, da smo tekočine obravnavali v okviru prejšnje komitologije. Takrat Lizbonske pogodbe še ni bilo. Tekočine smo torej obravnavali po postopku komitologije. Sedaj to sodi pod delegirane akte. Rečeno nam je bilo, da moramo nehati uporabljati izraz komitologija, ampak kot vidite, se človek težko odvadi. Kot rečeno, tekočine smo začeli po starem sistemu, zdaj pa govorimo o tem, kako bomo delali po novem sistemu, po Lizbonski pogodbi. Um, Podrazno so se koordinatori pogovarjali o ideji gospoda Kramerja, da bi organizirali razpravo glede turizma, glede tretjega železniškega paketa in pravic potnikov so koordinatori dejali, da naj bi komisijo prosili za dokument glede izvajanja tretjega železniškega svežnja, še zlasti kar zadeva pravice potnikov v železniškem prometu. Gre namreč za to, da železnice ne spoštujejo vseh pravic potnikov, zato bomo komisijo prosili naj pripravi dokument na to temo. Prioritete za proračun 2011. Glede na zelo kratke roke, ki jih je postavil odbor za proračun, namreč 25. februar, je podpredsednik gospod Rike predložil dopis, v katerem je povdaril pomen prometa. Gospod Rike je predlagal, naj bi to obravnavali v dogovoru z poročevalci v senci in te predloge naj bi potem predložili odboru za proračun. Torej prosim, da se združite Vem, da je to nekoliko nenavaden postopek, vendar pa je odbor za proračun zastavil zelo kratke roke in ker se je postopek spremenil zaradi Lizbonske pogodbe, smo pač morali ravnati na tak način. Potem naslednja točka sodelovanje z um, komisarjem Kalasom. Koordinatorji so potrdili predlog, ki sem ga dal da bi organizirali prvi sestanek s komisarjem Kalasom 9. marca v Strasburu. To ne bi bil sestanek koordinatorja. Tam bi razpravljali um, o sestankih neformalnega sveta, ki bo potekal v La Coruni in v Madridu. Zdelo se nam je, da bi bilo dobro, če bi imeli redno tako izmenjavo, namreč da bi po vsakem neformalnem zasedanju sveta prišel komisar k nam in se s koordinatorji pogovoril, mi pa bi potem vsem ostalim poslancem povedali, o čem je bilo govora. Toliko sestanka koordinatorjev. Kje je še kak kolega koordinator, če sem kaj pozabil, ker smo na dnevnem redu imeli veliko točk, ampak mislim, da je to vse sestanka koordinatorjev. Dobro. Če se s tem strinjate, potem gremo naprej na glasovanje. Ste vsi zadovoljni, lahko dejansko začnemo glasovati? Dobro, hvala za vaše potrpljenje. Votes, first vote. Torej, glasovanje. Najprej bomo glasovali o mojem poročilu v zvezi z osnutkom poročila glede predloga sklepa v zvezi s smernicami skupnosti za razvoj se evropskega prometnega omrežja. Imamo nekaj predlogov sprememb, začnimo številko šest, gospe Tikal. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe ena, poročevalca za? proti? Vzdržani sprejeto. Uvodna izjava 19a, predlog spremembe 3, Kramer Lichtenberger, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Potem predlog spremembe 2 je bil umaknjen, številka 4, Simpson, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeta. Peti predlog spremembe s tem postane brezpredmeten. Sedaj bomo glasovali elektronsko. Glasujemo o zakonodajnem predlogu. Voted. Voted Glasovanje je zaključeno. Ste pravilno vstavili kartico? Okay. 39 votes. 38 danih glasov oziroma 39 še z kolegom, 38 oziroma 39 za, nihče proti, nihče se ni vzdržal. Sprejeto. No, Sedaj pa še zakonodajna resolucija, ni še konec? Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. Nekdo se je tukaj hecal, očitno. 38 oddanih glasov, 37 za, 1 proti. Nihče se ni vzdržal, torej je to sprejeto. Hvala lepa, kolegi. Še nikoli prej pri nobenem mojem poročilu ni bilo takega soglasja. Dovolite mi, da se malo sončim v tej svoji slavi. Naslednja točka, poročilo El Kadravi glede osnutka mnenja, glede predloga direktive parlamenta in sveta. V zvezi z urejanjem delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu. Najprej člen ena ena a, predlog spremembe šest za, proti. Preverimo elektronsko. Glasujemo. ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je s tem zaključeno. 39 oddanih glasov, 18 za, 20 proti, en zdržan, to torej odpade. Predlog spremembe 30. Gospod Groš in gospa Jensen. Kdo je za? Proti. vzdržani. To moramo preveriti. Mislim, da je izid negativen, ampak preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 15 za, 22 proti, 2 vzdržana. Tudi to ni sprejeto. Potem člen 1.1a.a. novo, groš Jensen. Kdo je za? proti? Vzdržani sprejeta. Sedem je bil umaknjen, 32 je kadravi, kdo je za? Proti? Vzdržani? Tudi to preverimo elektronsko, mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 16 za, 20 proti, 2 vzdržana, to je zavrnjeno. Predlog spremembe 33, gospod Groš in gospa Jensen, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 poročevalcev, kdo je za? Proti. Preverimo, prosim. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 19 za, 20 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 9 poročevalca. Kdo je za? Proti. Tudi to moramo preveriti, kolegi. Predlog spremembe 9 poročevalca glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je s tem zaključeno. 18 za, 20 proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10 poročevalca. Kdo je za? Proti. Vzdržani.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 proti, vzdržani, preverimo, sprejeto, ampak kljub samo glasujemo. Glasujemo o številki 11. Glasovanje je zaključeno. 19 za, 19 proti in en vzdržan pomeni zavrnjeno. Gospa Lichtenberger, štiriintrideset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Petintrideset gospoda Groša, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj je pa predlog spremembe dvanajst poročevalca, kdo je za? proti. Vzdržani. Mislim, da moramo to preveriti. Predlog spremembe 12. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje s tem zaključeno. 18 za, 21 proti, 1 vzdržan, zavrnjeno. Potem 36, gospoda Elka Dravja, kdo je za? proti? Ostržani. Zavrnjeno. 37, gospoda Alka Dravija, za. Proti. Ustržani. Preverimo. 37. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je s tem zaključeno. Nič se ni spremenilo. 18 za, 22 proti. Torej 18 za, 22 proti. Zavrnjeno. 38 gospoda Elka Dravija, kdo je za? Proti. Vzdržani. Tudi to bomo preverili. 38 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 20 za, 21 proti, zavrnjeno. Potem gospa Wortmann Kohl 39. Kdo je za? Proti. Preverimo, prosim. 39, mislim, da je zavrnjeno, ampak moramo preveriti. Glasujemo. Ste vsi dali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. 20 za, 20 proti, zavrnjeno. Štirinajst poročevalca, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Štirideset, gospe Lichtenberger, kdo je za? proti. Preverimo, prosim. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 18 za, 23 proti, nihče se ni vzdržal, zavrnjeno. Sedaj pa 13, 15, 16 in 17 naj bi obravnavali skupaj, glasovali bomo v bloku, kdo je za, proti. Preverimo. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo od 13 do 16. Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je s tem zaključeno. 20 za, 21 proti, zavrnjeno. Sledi člen 1.12, predlog spremembe poročevalca. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 19, gospoda Groša in gospe Jensen. Tukaj imamo prošnjo za ustni predlog spremembe. Sprašujem, ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe? Če ne, ga dajem na glasovanje. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Preverimo, prosim. Preverili bomo predlog spremembe 19, kot je bil ustno spremenjen. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. 23 za, 18 proti, sprijeto. Predlog spremembe, ki je bil sprejet, zanimivo. Uvodna izjava 4a, predlog spremembe 20. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 21, gospod Tikal, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Številka ena poročevalca je bil umaknjen. Glasujemo o 22. Kdo je za? Proti? Ostržani? Preverimo, prosim. Predlog spremembe 22. Mislim sicer, da je bil zavrnen, ampak preverimo. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je s tem zaključeno. 18 za, 22 proti, 1 vzdržan, zavrnjeno. 23, gospod Tikal, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 24. Tukaj imamo željo ECR po glasovanju po delih. Mislim, da imate svoje glasovalne liste. Glasujemo najprej o prvem delu. Kdo je za? Proti? Preverimo, prosim. Preverili bomo prvi del predloga spremembe 24. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. 25 za, 15 proti, 1 vzdržan, sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Preverimo, prosim. Mislim, da je možno, da bi to bilo zavrnjeno. Drugi del torej, glasujemo. Ste vsi dali svoj glas, glasovanje je zaključeno. 16 za, 23 proti, 1 vzdržan, zavrnjeno. Predlog spremembe 25. Wortman Kohl, tudi tukaj želja ECR po glasovanju po delih. Najprej glasujemo o prvem delu. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeta. Drugi del, ki se začne s splošnim interesom. Kdo je za? Proti. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak prosim, da preverimo drugi del. Drugi del predloga spremembe 25. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 19 za, 20 proti, 2 vzdržana, zavrnjeno. 26, namreč številka 2 je bila umaknjena, nadomeščajo 26, kdo je za? proti. Vzdržani. Preverimo, prosim. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo številko 26. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. 20 za, 21 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 3 poročevalca. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 4 je bil umaknen na domeščaga številka 27. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 28. El Kadravi. Kdo je za? Proti? vzdržani zavrnjeno. 29. Elka Dravi, kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Pet poročevalca, kdo je za? Proti? Vzdržani, preverimo, prosim, elektronsko. Predlog spremembe pet poročevalca, glasujemo ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je zaključeno. 18 za, 21 proti, 1 vzdržan, zavrnjeno. Sedaj pa končno glasovanje glede predloga mnenja. Predtem želi gospod Elkaderavi besedo. Said. Ehm, Hvala, gospod predsednik. Glasovanje je bilo zelo napeto, vznemirljivo, bolj kot sem pričakoval. Glede na to, da nekaj bistvenih elementov mojega poročila ni ostalo v besedilu. Ne vem, ali je smiselno, da matičnemu odboru predložimo osnutek mnenja, ker ne vem, ali bi sploh lahko dali kakšen bistven prispevek razpravi v odboru za zaposlovanje. Na podlagi tega rezultata predlagam, da ne podpremo poročila in da glasujemo proti glede na okoliščine. Do you want to respond? Kdo se želi odzvati? Eh, Svojega kolega sicer razumem. Vsi so glasovali po svoji vesti in mislim, da je treba sedaj poročilo posredovati naprej. V drugi fazi pa mislim, da smo zreli, da bomo lahko poiskali kompromise morda. To še ni samo po sebi umevno, ker tukaj gre samo za mnenje, ampak po glasovanju v odboru za zaposlovanje upamo, da bomo na ravni celotnega parlamenta lahko prišli do dobrega rezultata. Ker se mi zdi, da imamo nekatere dobre nastavke, vsaj v uvodnih izjavah. Mislim, da bomo pač glasovali in bomo videli, kaj se bo izcimilo iz vsega skupaj. Slišali ste priporočilo poročevalca in tudi odziv kolega Groša, zato prepuščam se vam. Končno glasovanje, torej glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Rezultat je 20 za, 20 proti, en vzdržan. Poročilo je torej zavrnjeno. Gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda. Moram reči, da me zelo veseli, ko sem lahko predsednik tako odločnega odbora. Naslednja točka na dnevnem redu se nanaša na razrešnico glede izvrševanja splošnega proračuna za agencijo za pomorstvo. Torej, glasovali bomo o Evropski agenciji za pomorsko varnost. Najprej predlog spremembe ena, gospe Jale Sender, kdo je za? Govorimo torej o EMSI, poročevalka gospa Jensen. Torej, predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe dve glede odstavka šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Ja, morda imam drugače zložene papirje, razumem, zato ste zmedeni. Sedaj pa končno glasovanje glede poročila gospe Jensen, glede EMSA. Glasujemo. ste vsi oddali svoj glas. Glasovanje je zaključeno. 34 za, 3 proti, 2 zdržana, sprejeto. Čestitke, gospa Jensen. Moram reči, da rezultat ni bil tako dober kot pri mojem poročilu, ampak dober je bil vseeno. Sedaj pa glede JASE, Evropske agencije za varnost v letalstvu. Predlog spremembe ena, gospe Ajala, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Dve, kot stavko pet, gospe Jensen, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Tri, kot stavko šest, gospe Jensen, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeta. Štiri, gospe Ajala Sender, kot stavku sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek sedem, predlog spremembe pet, palsitis, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Še končno glasovanje glede EJASE. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. 35 za, 2 proti, 1 vzdržan, sprejeto. Glasujemo o Evropski agenciji za železniški promet. Dva predloga sprememb strani gospoda Rikeja, najprej številka ena k tretjemu odstavku. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Dve k odstavku šest. Gospoda Rikeja, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Končno glasovanje glede razrešnice za Evropsko agencijo za železniški promet. Glasujemo ste vsi oddali svoj glas. Glasovanje je zaključeno. 34 za, 2 proti, 2 vzdržana, sprejeto. Sledi razrešnica za Cesar. Tukaj imamo en predlog spremembe. Balčitis, ta je bil umaknjen, tako da gremo lahko neposredno na končno glasovanje. Glasujemo ste vsi oddali svoj glas. Glasovanje je zaključeno. 34 za, 2 proti, 1 zdržan, sprejeto čestitke, gospa Jensen, za vaša poročila. Sedaj pa razrešnica za splošni proračun za finančno leto 2008 tretji del komisija in izvršne agencije. Če začnemo s predlogom spremembe ena, gospoda Kramerja, kdo je za? Proti. Ustržani sprejeta. Odstavek 9a, predlog spremembe 2. Glasovanje po delih, dva dela. Najprej prvi del. Glasujemo najprej o prvem delu. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Drugi del za? Proti? Vzdržani. Lahko preverimo drugi del, kolegi, prosim. Glasujemo o drugem delu predloga spremembe dve. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 19 za, 17 proti, 2 vzdržana. To je sprijeto. Predlog spremembe 3 gospoda Kramerja, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. Še končno glasovanje glede razrešnice za tretji del komisijo in izvršilne agencije. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. 34 za 3 je proti, nihče se ni zdržal. Sprijeto, čestitke gospa Ajala Sender. Hvala kolegi. Sedaj pa gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za premično tlačno opremo osnutek poročila. To je moje lastno poročilo. Naredili bomo premor za eno minuto, da boste odmrmrali iz dvorane. Okay. I think in, in future colleagues, I'm going to get my coffee prior to a long vault because it's now cold. V prihodnje bom dal prednost svoji kavi, ki se je med glasovanjem shladila. Okay, agenda... Naslednja točka na dnevnem redu je prevozna tlačna oprema. To je moje lastno poročilo bili ste tako prijazni, da ste mi zaupali to poročilo. Začel bom s tem, da vam povem, da se to poročilo nanaša na različne vrste kontejnerjev, ki se uporabljajo za prevoz v glavnem plinov. Namen direktive o prevozu premične tlačne opreme je, da bi zagotovili varni prevoz teh plinov eh, v državah članicah, ne da bi morali to odobriti v vsaki posamezni državi članici. To navadno zagotovimo tako, da imamo skupne standarde eh, dizajna, izdelave in pa podeljevanja certifikatov, eh, ko gre za prevozno tlačno opremo. To je zelo tehnični dosje kot si lahko predstavljate. Pravzaprav ne gre za to, da spreminjamo vsebino direktive, gre za to, da poenostavljamo in poenostavljamo eh, eh, to, kar velja sedaj. Ta revizija je postala potrebna zaradi tega, ker je prišlo do številnih sprememb v zakonodaji tekom let skupaj s, s, z mednarodnimi sporazumi o prevozu eh, nevarnega blaga. In zato je prišlo do določenih nasproti v zakonodaji in sedaj poskušamo to zakonodajo uskladiti z mednarodnimi sporazumi. Predlogi sprememb vključujajo pojasnitev opredelitve pre, premične tlačne opreme. In komisija bo sedaj zagotovila smernice za to, da bi zagotovila praktično izvajanje določb. Poleg tega to prinaša tudi pojasnitev, in pa to, da postopke ugotavljanja skladnosti niso potrebni, kadar se uh, obstoječa oprema uporablja samo na nacionalni ali regionalni ravni. Onesel sem nekaj predlogov sprememb in govoril sem se s svetom. Svet se strinja za predloge sprememb in svet sam ni spreminjal besedila Evropske komisije. Pozdravljam pojasnitve, ki jih predlaga svet kajti to je, se odraža tudi v, predlogih, v mojih predlogih sprememb k poročilu. Kar se tiče komitologije oziroma delegiranih aktov, kakorkoli želite to imenovati, še vedno čakamo medistitucionalni sporazum o novih določbah. Medtem pa sem onesel predloge sprememb, katerih cilj je, da bi ohranili to, za kar se zauzema parlament v skladu z eh, pravno službo Evropskega parlamenta. Sedaj prečakujemo ta medinstitucionalni sporazum, preden lahko dosežemo sporazum prvega branja. Upam, da ne bo dodatnih predlogov sprememb, tako da bomo lahko prišli do sporazuma o prvem branju. To je torej položaj, kar se tiče poročila. Upam, da sem sedaj pojasnil, zakaj gre in zakaj si prizadevamo. Naj samo ponovim. Želimo usklajen sistem v celotni Evropski uniji in sicer takšen, ki bo skladen z mednarodnimi sporazumi, ki so bili sedaj uvedeni v zvezi z prevozom pomične tlačne opreme. Toliko z moje strani. Gospod Kok v imenu Evropske ljudske stranke dobi besedo. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa v imenu Evropske ljudske stranke za vaše zelo izčrpno in dobro delo. Zahvaljujem se tudi Evropski komisiji za pobudo. Dajali ste že, da je to zelo tehnično poročilo. Pozdravljam cilje. Torej, visoka stopna varnosti je potrebna v državah članicah na področju prevoza pri tem ne gre za to, da moramo bistveno spremeniti pravni okvir, gre samo za to, da bi uskladili mednarodne sporazume in pa to direktivo. Prilagoditi se moramo direktivi, ki smo jo sprejeli pred dvemi leti. Tukaj gre za direktivo o prevozu nevarnega blaga po cestah, železnicah in celinskih plovnih poteh. Seveda moramo biti vedno zadovoljni, ko gre za poenostavitev in pa oklestitev evropskih pravnih aktov. In to bomo sedaj dosegli za to predelano direktivo. Torej, strinjam se z vsem. Imel bi eno vprašanje, ki se nanaša na 12. člen 3. odstavek in še na nekatere druge. Tukaj gre za eh, tiste dele, ki jih lahko kasneje napolnimo. Uh, Kajti zanima me, ali obstajajo tudi kontejnerji, ki jih ne moremo kasneje napolniti oziroma ponovno napolniti. Hvala lepa. Gospod Strks je naslednji. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, gospod Majsner je poročevalec o senci. Gospa Majsner, v njenem imenu se zahvaljujem za to poročilo, ki je v resnici zelo tehnične narave naša politična skupina se povsem strinja s tem, kar eh, ste zapisali. Za nas je izredno pomembno, da veljajo ista pravila po celotni Evropi. Drugič, ta pravila morajo biti skladna z obstoječimi mednarodnimi predpisi. In zelo pomembna je tudi varnost in tega ne moramo dovolj povdariti. Naj povem, naj vas spomnim, kaj se je zgodilo v Viaređu v lanskem letu kajti eh, prišlo je do nesreče, kontejner eh, se je odprl, številni ljudje so umrli ali pa so se hodo poškodovali. Imeli smo zaslišanje oziroma razpravo v naši politični skupini v zvezi s tem, zato mislim, da mora biti varnost zelo visoko na našem dnevnem redu in posem vas podpiramo, gospod predsednik. Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Sicer pa uh, bomo dali besedo predstavniku komisije. Gospod Paskareli. Gospod Paskareli, prosim, če odgovorite gospodu Kohu. Kajti to je nekaj, kar si nisem v podrobnosti pogledal. Prosim. Well, uh, Najprej bom odgovoril gospodu Kohu in mu zagotovil sledeče. Torej, tukaj gre za tlačno opremo, ki je ne moremo kasneje napolniti. In ta direktiva povsem pokriva tudi to opremo. Ampak, ker se, da, ker se te opreme ne da kasneje napolniti, ni pomembno, ali ima dele, ki jih lahko um, eh, odmontiramo ali ne, kaj ti kasneje jih vržemo stran, ker ti tako in tako se ne da kontejnerja ponovno napolniti. Torej, uh, Vzel sem na znanje vašo skrb, ampak pravzaprav tukaj sploh ni problema z temi deli, ki se jih ne da demontirati, kajti to je oprema, ki se ne uporablja še enkrat. Torej, to je oprema, ki jo vržemo stran. Zato eh, to sploh ni relevantno. Zelo malo lahko dodam temu, kar je že povedal poroševalec, ki se mu tudi zelo zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi članom, ki so govorili o tem kajti zelo natančno so opisali položaj. Edino, kar bi rad dodal, je to, da je sprejetje tega besedila pričakovano se strani industrije oziroma industrija težko pričakuje to besedilo, kajti eh, prišlo je do velikih sprememb v pravnem okolju in zato z nestrpnostjo pričakuje to besedilo. Komisija lahko sprejme vse predloge sprememb eh, predsednika. Seveda pod pogojem, da se strinjamo glede delegiranih aktov, ki čakajo rešitev v zadevnih inštitucijah. Torej, Zakonodajalec se mora strinjati o tem besedilu, kajti države članice imajo tudi mednarodne obveznosti. V širšem okviru in to se nanaša tudi na prevoz tlačne opreme, torej imamo mednarodne sporazume, ki bodo začele veljati 1. julija 2011. In zato države članice potrebujejo nekaj časa, da prenesajo direktivo in jo potem začnejo tudi izvajati. Zato bi bilo dobro, da bi čim hitreje dobili sporazum med zakonodajnimi organi in to bi bilo potem eh, toliko bolje za države članice. Hvala lepa. Hvala lepa. Časovnica je sledeča 25. marc rok za odajo predloge, eh, 25. februar, prostite, za predloge sprememb. 22. marca bomo to obravnavali, 23. marca bomo glasovali. Verjetno bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju enkrat leta 2010. Poskušali si, bomo doseči sporozum o prvem branju, ampak sedaj sem vam podal časovnico. Dobro, ste vsi zadovoljni. Če je tako, potem gremo k naslednji točki. In sicer je tukaj prihodnost prometa in besedo dobi gospod Groš. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes imamo prvo razpravo o tem poročilu na lastno pobudo. Rad bi se zahvalil poročevalcem o senci in pa drugim kolegom, ki so že unesli pomembne zamisli in pa pomembne točke in te uh, sem poskušal vključiti v besedilo. Naj povem še nekaj. To besedilo je in ostaja zame delovni dokument. Ta dokument bi morali razumeti kot pripravo na belo knjigo. Zato ni treba, da ga prenatrpamo sa podrobnostmi. Mislim, da se moramo osredotočiti na nekaj bistvenih izjav. Struktura dokumenta vodi k temu, da je potrebno uvod in točke razumeti kot um, celoto, torej kar ni v enem delu, je morda okrepljeno v nekem drugem delu. Kar se meni zdi pomembno, so sledeče točke. Seveda se naš odbor zanima za to, da bi promet razumeli kot pomemben element za razvoj regij v Evropi in pa držav članic. Dejstvo je, da moramo povdariti ulogo parlamenta in na to točko se bom vrnil še večkrat. Promet eh, prispeva tudi k konkurenčnosti regij in pa držav članic. Drugič, prometni sektor je zelo pomemben tudi pri zaposlovanju. Seveda pa promet močno vpliva tudi na kakovost življenja in na zdravje. To so vediki, ki smo jih eh, lahko ugotovili v preteklosti v številnih programih. Svežen za zaščito podnebja je za nas seveda pomemben cilj v smislu 2020 in kot odbor za promet moramo ostati vodilni pri tej temi. Vemo, da politično zanimive teme številni zelo radi pravzamejo, ampak mislim, da je najprimernejši kraj za razpravo o tej temi naš odbor. Koherentnost je tudi nekaj, kar zahtevamo. Promet moramo gledati v širšem kontekstu, kajti promet vpliva na okolje, pa tudi na socialne zadeve, na zaposlovanje, na celotno gospodarsko politiko v številnih državah, v posameznih državah članicah. Vse to smo zapisali v tem poročilu. Določena sredstva za spodbudo moramo razumeti tudi v smislu konkurenčne politike, In eh, to služi temu, da ciljno dosežemo, da smiselno dosežemo cilje. V drugem delu se bom vrnil k tem ciljem. Če se želijo regije in države pripraviti na razvoj v naslednjih desetih ali dvajsetih letih, potem moramo mnogo natančneje zapisati cilje v tem tekstu. Kar se tiče posameznih predlogov, potem sem osebno mnenja, da mora biti težišče na mestni mobilnosti. 80 odstotkov prebivalstva živi danes ali pa bo živelo jutri v mestih. In multimondalne prometne verige v mestih so nujne. Prav tako pa moramo okrepiti tudi javna prevozna sredstva. To bo za mesta zelo pomemben projekt eh, v prihodnosti in tukaj bi morali zabeležiti tudi številke. Popraševanje po prometu raste in obstaja konkurenca med različnimi prometnimi eh, načini. Sem zato, da se zauzemamo za skladnost in pa za sodelovanje med različnimi prometnimi sredstvi. Seveda pa moramo upoštevati tudi učinkovitost Torej, želimo socialno učinkovitost, okoljsko učinkovitost in pa gospodarsko učinkovitost, ampak ta gospodarska učinkovitost ne more biti edini cel. Um, odprava oziroma znižanje emisij CO2 ja ali dekarbonizacija, to mora biti cel in zahte, cilj in zahteva mešanico ciljev. Ukrepi za oblikovanje cel, cen tudi sodijo k ukrepom za to, da bi znižali emisije CO2 -ja in to vključuje tudi internalizacijo stroškov v smislu tega, da morajo tisti, ki onesnažujajo, tudi plačevati. Ustvarjati je treba tudi finančne spodbude. To je po mojem mnenju boljše, kot pa uvajati sankcije, kaj ti sankcije vodijo k temu, da sicer eh, države ali države zvišajo svoje dohodke, to pa hkrati ne, vozi, ne vodi k temu, da bi omejili onesnaževanje. Torej, prometni moduli se morajo uporabljati tako, da bomo dosegli kar največjo učinkovitost na posameznih področjih in sicer v skladu z merili, ki sem jih že omenil. Ne smemo izgubiti iz preduči tudi dokončanja notranjega trga in sem sodijo tudi številni vidiki. Prvi je ta, da to, za kar se odločimo, tudi izvajamo. In mislim, da se bomo morali v prihodnje s tem nekoliko natančneje ukvarjati. Namreč, kako učinkovito države tudi izvajajo zakone, ki jih sprejemamo. Poleg tega je treba tudi preveriti, ali prihaja do um, zamud, ki izkrivljajo konkurenco. mislim, da moramo o tem razpravljati na področju železnic, pa tudi na drugih področjih, namreč ali ne bi dokončali liberalizacije. Poleg tega pa moramo tudi predvidevati, kaj bo to pomenilo za trg. Torej, promet um, prispeva k zaposlovanju, pa tudi k kakovosti, zapo, k kakovosti storitev predlagam, da uvedemo centre odličnosti v državah članicah. Zakaj? Po eni strani sprejemamo direktive, ki zagotavljajo višjo kakovost izobraževanja, po drugi strani pa državam članicam ali pa nam ne damo možnosti, da bi dokazali, da države članice to kakovost tudi dobro posredujejo, kajti izobraževanje ne more biti element konkurence. O tem smo se že zelo izčrpno pogovarjali. Torej, v številnih državah članicah smo ugotovili, da je mogoče dobiti vozniško dovoljenje v 3-4 tednih, v drugih državah pa eh, je potrebno 3 ali 4 mesečno izobraževanje. Torej, izobraževanje je po mojem mnenju eden bistvenih vidikov tudi v prihodnje raziskave na splošno in pa tekoči programi. Vse to bi morali preveriti. Mislim, da imamo dobre izkušnje s tekočimi programi, s katerimi bi bilo dobro nadaljevati. Pred nami pa so tudi izzivi. Pri tem mislim na odprto nebo. Varnost bo ena bistvenih točk v politiki, eh, v, v, v, tudi zlasti na področju cestnega prometa ampak k temu se bom vrnil še enkrat pri ciljih. Potem imamo razpravo o agencijah. Mislim, da potrebujemo agencije, ki so učinkovite. To ne smejo biti agencije za razpravo. Torej, agencije morajo progresivno prispevati k harmonizaciji v tehničnem smislu na evropski ravni, poleg tega pa morajo biti še neke vrste evropski regulator. Mislim, da če bi bilo to zagotovljeno, potem bi bile ener, eh, agencije učinkovite. In zato sem postavil tudi vprašanje, zakaj eh, cestni promet, eh, ki zauzima 75 odstotkov prometa, še vedno ni dobil svoje agencije. Mislim, da te lahko prispevajo k raziskavam in k varnosti na, cest, na ravni cestnega prometa. Poleg tega lahko na ta način tudi odpravimo slabosti na področju izvajanja Eh, ki se pojavljajo v številnih državah članicah. Torej, mislim, da bi lahko agencije imele vlogo regulatorja. Ne gre za to, da bi ustvarili samo eno dodatno agencijo zaradi agencije same, ampak zato, da bi s tem okrepili učinkovitost in te agencije bi morale imeti tudi vlogo pri raziskovanju. Raziskave sem že omenil, to je eden zelo pomembnih vidikov. Uh, Agencije lahko prispevajo k raziskovanju, tako na področju energetske učinkovitosti, lahko prispevajo k izboljšanju varnosti in lahko izboljšajo logistično verigo. To so vidiki, ki so pomembni za državljane, za okolje, za industrijo. Tehnologija ostaja pomembna in to smo tudi poudarili v razpravi. Potem je tu še en zelo pomemben vidik, to so prometni skladi čas je, da se ukvarjamo s to temo. Ampak mislim, da potrebujemo financiranje v smislu prometnega sklada. Zakaj? Če želimo, da nas v prihodnosti jemljajo resno v razpravi z državami članicami, Če pa bomo uganjali samo teorijo in ne zagotavljali finančnih sredstev, potem se bo zgodilo to, kar se je dogajalo v preteklosti. To pomeni, da se bodo komisarji menjali, hkrati pa se bodo menjale tudi prednostne naloge, glede na to, iz katere regije kolega prihaja, kajti vsak poskuša izvajati svoje prednostne naloge. Po drugi strani pa pravzaprav delo ni učinkovito. Prometni sklad mora eh, delati s finančnimi sredstvi, ki jih imamo za promet, Hkrati pa morajo biti dana na razpolago tudi regionalna finančna sredstva. Sedaj razpravljamo o novem proračunu in mislim, da bo v tem okviru to pomembna podlaga. Potem pa je tu še en vidik prometnega sklada, ki ga želim na tem mestu povdariti. To je neposredno povezano s temo eurovinjete oziroma označevanja težko bomo zahtevali od držav članic, da naj jutri se sredstvi iz prometa um, podpirajo mobilnost. Če pa bi imeli finančno bogat sklad in če bi ga dali na razpolago, potem pa bi države tudi same prispevale sredstva za mobilnost v smislu sofinanciranja, potem mislim, da bi bilo lahko bolje. Prometni sklad je zlasti pomemben za notranje vode, poleg drugih vrst prometa, že sem omenjal eh, pristaniško in pa vodno politiko. To je zelo, lahko zelo pomemben inštrument in z njim bi lahko okrepili tudi učinkovitost eh, čez eh, evropskih omrežij. In ta sredstva bi lahko uporabili tam, kjer je možno sodelovanje z državami članicami. Po mojem mnenju je to dobra spodbuda in pa koherentnost za našo politiko. In za zaključek sem si drznil predlagati nekaj ciljev. Mislim, da smo v preteklosti ugotovili, zlasti kar se tiče cestne varnosti, da, je bi, da bi je bilo to eno področje, kjer smo določili izmerljive cilje in kjer smo lahko izmerili, kako učinkovite so bile države članice in pa Evropska unija. Mislim, da ko določamo cilje za naslednjih deset let, bodo imeli ti cilji prednost, da bo naša EU politika postala jasnejša za državljane, drugič, da bomo ustvarili težišče in da bomo lahko merili rezultate, ki jih na ta način dosežemo. Omenil sem nekaj ciljev in ti prispevajo k varnosti cestnega prometa in omenil sem tudi nekaj številk. Te številke temelijo na razvoju, ki ga poznamo za naslednja leta in ki je možen za naslednja leta. Drugi cilj, ki sem ga opredelil, se neposredno nanaša na mestni promet in pa na mestno mobilnost. Kot sem dejal, 80 odstotkov ljudi bo živelo, v cilj, eh, bo živelo v mestih v prihodnosti, zato moramo določati cilje. Potem pa gre še cilje, ki se nanašajo na energijo, na okolje, na različne eh, module prometa. Pred vami, pred seboj imate seznam. Ta seznam lahko še razširimo. Vesel bi, bi, bi bil, če bi lahko določili načelo jasnih ciljev kajti mislim, da bi na ta način dali konkretno podlago našemu delu. Hvala lepa za vašo pozornost in upam, da bomo lahko v naslednjih tednih na podlagi dokumentov imeli zanimivo izmenjavo mnen. Hvala lepa. You, Grosch, Hvala lepa, gospod Groš, za to izčrpno poročilo. Gospod Elka Drav. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh... Hvala, predsednik. Kolegica Magdalena je pročval kosenci za našo skupino. Eh, bomo še dodali nekaj. Jaz bom tudi nekaj pripomnil v zvezi s tem poročilom, ki je zelo pomembno, ker je podlaga za delo v prihodnih letih in tudi za pripravo bele knjige. Naj se tu zahvalim poročevalcu za bosta prvi okvir, dobra podlaga za nadaljne delo, postavlja pravilno vprašanje, integrirano eh, jemlje poštejo vse teme. Ne bom se spuščal v podrobnosti, eh, strinjam se z veliko večino teh, ampak nekaj aspektov bom poudaril, ki jih je treba še poglobiti. Govorimo o stroških liberalizacije eh, prometa in, in vi ste podprli liberalizacijom in uh, intermodalnost, modal shift, tukaj moramo uh, ustvariti intermodalnost, ampak eh, preklapljeno z enega, z ene vrste prevoza na drugega. Treba je določiti, kako bomo to storili. In potem uh, imate rajši davčne spodbude uh, kot sankcije ko govorite o internalizaciji zunanjih stroškov, pomeni, da bo kdo več plačeval uh, v primerjavi s stroški, ki jih ustvarja. Jaz tako uh, tolmačim te sankcije, ampak so res potrebne. In potem bi morali vprašati uh, komisijo, da nam da model za ponotranje zunanjih stroškov stroškov v vseh eh, vrstah prevoza ni lahko, ker struktura stroškov je zelo različna iz eh, prevoza v prevoz in zato moramo sprožiti to debato in moramo biti tudi preciznejši v zvezi s tem. Potem, kar zadeva dovršitev skupnega trga, govorimo o odprtju tega trga, ampak mo, boljše moramo poglobiti javne storitve, odprtje trga ni samo sebi namen in cilj, je, je nek, neko sredstvo. In v tem smislu nekaj manjka uh, v zvezi z okrepitvijo uh, socialnega eh, sodelovanja. In mislim, da lahko eh, naredimo več za spodbudo tega elementa. Potem, kar zadeva Evropsko agencijo, uh, lahko bi bili še ambicioznejši potrebujemo neko tehnično interoperabilnost in zato moramo podpreti in utrditi ulogo eh, Agencije za železniški promet. Spomnimo se na incident v Belgiji prejšnji teden, ampak eh, vidimo, da Agencija za mm, železniški promet je šele v povojih na začetku eh, svojega delovanja, mm, treba je okrepiti. Ustanovitev nove agencije je odlična zamisel. Dajmo pogledati, kako lahko razvijamo to akcijo tudi znotraj programa Komisije o mobilnosti. ITS je tudi pomembna točka v zvezi s tem uh, eh, izvajati večji pritisk. In še zadnja točka, izmerljivi cilji. Ja, načelo je zelo pozitivno, tu v Evropskem parlamentu, v Evropske unije lahko imponiramo določene cilje, ki jih lahko izmirimo. Ne bom govoril o tem primeru, ki ste ga videli v dokumentu, eh, ne bomo si tega ogledali sedaj, ampak mislim, da okvir je zelo učinkovit in dober. Hvala, gospod predsednik. Eh, dank u wel, voorzitter. Ik spreek nu in naam van onze schaduwrapporteur. Dat is mevrouw Griesbeck, die op campagne is. Eh. Hvala. Govorim v imenu gospe Griesbekove, ki je v polni govorilni kampanji, zato je danes ni tukaj. Včasih eh, prednostne naloge so druge, ne tukaj imamo tudi doma veliko dela. V imenu naše poročevalke v Senci se zahvaljujem Matiju Grošu eh, tudi za način, kako je sodeloval z poročevalci v Senci v pripravi tega dokumenta. To je treba poudariti, še posebej pomembno je, ker ko bomo razpravljali, je pomembno, da imamo čim širšo večino. Tudi tu se v celem parlamentu, zato da smo pogajalsko močnejši, eh, ko, bomo, ko se bomo pogovarjali s svetom in s komisijo. Se pravi, moramo biti močni in složni. Druga točka. Moramo biti zelo specifični in precizni v svojih stališčih. Pozitivno je to, da uh, izmerljivi cilji so prisotni v dokumentu. Govorimo lahko o odstotkih, o, o zneskih, ampak pomembno je, da imamo nek seznam vseh ciljev, ki jih želimo doseči. Naprimer, če bomo imeli zmanjšanje 40, eh, na, na 40 odstotkov vseh eh, nesreč, potem je pomembno, da parlament določi, da je treba to eh, usmeritev uh, tudi ohraniti. Poročevalec govori tudi in poudarja uh, um, učinkovito somodalnost. To je zelo pomembno. Učinkovitost raznih načinov prevoza, možne kombinacije uh, teh transportnih načinov. To je del rešitve uh, naših problemov v zvezi s prevozem. Seveda, vsak mm, tip prevoza ima svoje prednosti in uh, šibke točke in zato je somodalnost tudi tako učinkovita, to smo povdarjali in podaljeno v poročilu. Sofinansiranje je tudi zelo pomemben faktor. Prišli smo do tega, da moramo pritisniti plin za to, da Evropska komisija eh, pridobi večjo in močnejšo vlogo. Članice so zelo navdušene, ko govorimo o tem, da mora Evropa eh, biti močnejša, ampak potem, ko morajo finančni ministri eh, dati na voljo sredstva, se vse ustavi, se pravi, moramo nadaljevati s pritiskom v tem smislu. Tudi uh, agencija, to je pomembno, da govorimo o agenciji za cestni prevoz, zelo me veseli. Ne moremo mimo tega sektorja in mimo agencije za ta sektor. To je jasno. In še vprašanje imam. Imamo seznam z zneski glede ciljev in kar zadeva CO2, imamo neko primerjavo tu uh, z nivoji za 2010. Uh, paket za podnebje pa ima kot eh, referenčno leto 2005. Se pravi, morali bi, jih, eh, morali bi imeti možnost, da jih primerjamo tudi z, z, z letom 2005, tako da smo usklajeni in konsistentni. Eh, mi bi želeli, da se alternativna goriva za cestni prevoz in električna vozila uh, tu nekako omeni eh, kot, inova, kot inovacijo, to je tudi cilj. In čisto osebno bi se zahvalil eh, kolegu, zato ker poudarja pomembnost eh, enotnega trga. Kar je povedal Elka Drawi o pomenu storitev znotraj enotnega trga, to je eh, popolnoma ustrezno, to podpiram, ampak še danes države članice o, o, zgrda gledajo na to, da bi opustile svoje pristojnosti v zvezi s prevozom, naprimer izboljšanje um, učinkovitosti pri kapotaži in e, zmanjšanje stroškov. E, poglejte to in vidite, kako težko z, znižati nivo stroškov. Eh, tudi jezikovno imamo tu probleme. Težko je, eh, ne samo kar zadeva same eh, zakone, ampak tudi glede izboljšanja učinkovitosti in tudi, ko gre za pretovarjanje blaga. Tudi tukaj imamo veliko razpravo pred seboj. Imamo nekaj idej, kar zadeva sezname seznama ciljev, nekatere stvari bomo morali še razčistiti, ampak potem bomo prišli do soglase glede posameznih ciljev in odstotkih. Ampak mislim, da s tem poročilom smo že uh, storili konkreten korak naprej. Hvala. Gospa Lichtenberger za zelene. Hvala lepa za poročilo. Poročilo je zelo izčrpno. In naj povem, da je tu nekaj pozitivnih stvari. In o tem moramo nujno govoriti v prihodnosti. Sektorski cili so pozitivni, eh, dobro je, da so konkretno imenovani in po mojem mnenju so tudi realistični. Toda želela bi si, da bi bili nekoliko jasnejši. Um. Se pravi, če. na zdravje, gospa Lichtenberger. Torej, ko govorimo o mestnem prometu, tu imamo mobilnost in pa promet in potrebujemo razlikovanje med tema dvema pojmama. To je bistveno vprašanje. Mobilnost se nanaša na več sektorjev, pod prometom pa državljani oziroma meščani navadno razumajo samo cestni promet oziroma samo avtomobile. Zato si želim tega razlikovanja v obeseditvi. Moja druga pripomba. Ko gre za prihodnost, bi, eh, bi morali uporabljati besedo razdelitve načinov prometa. Po mojem mnenju lahko omenjamo samodalnost, morali pa bi pojasniti, da Če ne bomo dosegli prenosa načina prometa v mestnem prometu in pa pri tovornem prometu na železnico, ne bo mogoče doseči ciljev. Tudi, če bomo posekali celo Brazilijo, da bi dobili dovolj biogoriva. To mora biti jasno, tako to ne bo delovalo. Zato želim, da tukaj povsem jasno povemo, da gre za premestitev prometa s cestno železnico. In to je pomembno zato, da bi se izognili prevelikemu prometu. To so temeljna vprašanja, ki se jih moramo postavljati, ko govorimo o perspektivi prihodnosti na področju prometa. Tukaj a, eh, imamo v mislih tudi načrtovanje prostora in pa področja, kot so prosti čas in tako naprej, kaj ti to močno poživi promet. V Bruslu živimo v mestu, ki je odličen primer tega, kako stvari ne bi smele biti. Četrta točka na seznamu je nekako v nasprotju s tem, kar je bilo pozitivno povedanega. Mislim, da moramo jasno navesti, da moramo doseči spremembo trena v prometu, če želimo doseči podnebne cilje. In vesela sem, da je to jasno omenjeno. Potrebujemo torej spremembe. Imela bi še eno pripombo, kar se tiče točke o pozitivnih učinkih prometa v smislu gospodarstva. Po pravici moramo pravzaprav omeniti tudi to, da zlasti cestni promet, kar se tiče hrupa deloma, pa tudi železniški promet, imata gospodarsko negativne posledice. To sem želela pripomniti. Torej, hrup vodi k znižanju življenjske kakovosti, to so eh, dejavniki, ki ki, ki povzročajo tudi bolezni. In v smislu načrtovanja prostora in pa regionalnega razvoja, to vodi k temu, da a, a, to a, slabo vpliva na regije. Imam številne primere za to in to vam lahko tudi dokažem. In zato bi morali to, to tudi omeniti. Torej, to so vprašanja, o katerih moramo nujno spregovoriti, če želimo storiti korak v prihodnost. In za zaključek bi rada še enkrat omenila vprašanje ločevanja načinov prevoza. Če gre za to, da si drznemo pogledati v prihodnost, potem moramo odpraviti izkrivljene konkurence med različnimi prometnimi načini, razmisliti moramo o obdavčenju kerozina, in pa o obdavčenju različnih goriv. Vse to moramo tudi navesti. In obdavčenje moramo tudi jasno zahtevati in to tudi obesediti. In v tem smislu bomo unesli tudi predloge sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Lichtenberger. Gospod Vandal. Kolega Grošman, komplimente za vaš poslah. Hvala lepa. Čestitke za to poročilo. Všeč mi je, kako ste se lotili teh tem, všeč so mi bistvene ideje tega poročila. Gotovo vas bomo podprli. Strinjam se z gospodom Sterksom, kar se tiče notranjega trga, to je naša poglavitna naloga. Temu ste namenili veliko prostora. Kar se tiče ciljev, ki jih lahko merimo, s tem, tudi s tem se strinjam. Pomembno je, da govorimo o teh stvarih, to, da v praksi bomo morali te cilje tudi meriti. Morda bi lahko šli še dlje v smislu znižanja dušikovega oksida. Nekateri načini prometa bi lahko dobili več izmerljivih ciljev, naprimer. So pa nekateri vediki v tem poročilu, s katerimi nisem tako zadovoljen. Kar se tiče samodalnosti, to mi ni preveč všeč. Učinkovitost prometa je odvisna zelo pogosto od učinkovitosti cestnega prometa. Če si pogledate številke iz zadnjih 20-25 let, ko govorimo o izboljšati učinkovitosti prometa, se je zgodilo to, da se je povečal cestni promet. Sam sem kritičen do tega. Notranje eh, prometne poti oziroma vodne prometne poti bi morale dobiti več pozornosti, kajti lahko so bolj učinkovite. Da tukaj govorimo o somodalnosti, v zvezi s tem imam svoje pomisleke. Na ta način, kar pa se tiče ustvarjanja novih evropskih agencij, naprimer Agencija za cestni promet, v Evropi obstaja tendenca k širitvi evropske birokracije. Nove in nove agencije nastajajo in te rastajo kot gobe po dežju. Deloma je odgovoren za to tudi parlament, zato sem proti še eni agenciji. Bolj zanimivo bi bilo razmisliti o zničanju števila agencij, naprimer, da bi nekateri združili. Tako bi znižali oziroma omejili evropsko birokracijo. Pomislimo, kaj se dogaja v državah članicah. Vlade imajo težave z proračunskimi primankljaji in želijo omejiti birokracijo, zato da bi bile lahko bolj učinkovite v smislu svoje uprave. Mi pa gremo v nasprotni smeri. Torej, zakaj ustanavljati še eno agencijo? Torej, tega predloga ne morem podpreti. Potem prometni sklad. Tega ne morem podpreti iz istega razloga. Parlament že leta govori, da bi se morali umešavati bolj v regionalno um, in lokalno politiko. Jaz sem proti temu. Pustimo to subsidijarnosti. Regije, province, uh, lokalne skupnosti so tisti, ki lahko najbolje določajo cilje, kar se tiče svoje regionalne politike. Torej, tu se sklicujem na načelo subsidijarnosti. Ne želim še enega sklada, ki bo samo izgovor za to, da bomo dobili v svoje roke še več pristojnosti. Bolj bi si želel, da bi bila Evropa bolj kritična do svoje lastne uloge. In mislim, da bi morali jasno razdeliti pristojnosti med državami članicami in Evropsko unijo. Nov sklad, nova agencija, vprašajmo se, ali bo, da, ali bo to dejansko izboljšalo a, položaj. Po mojem mnenju ne. Zato tega ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Alvarez. Eh, eh, Hvala, gospod predsednik. Hvala. Samo spomnila bi rada, da ustaljena praksa je običajna. Imeli pa smo zelo malo časa, potem ko smo prijeli prevod. In to je pač tema, ki jo treba zelo dobro poglobiti, zelo relevantna glede na bodočnost eh, prevoznega sektorja v Evropi. Zato bi nekaj komentarjev eh, izrazila, ampak eh, morda ne bom dovolj poglobljeno govorila, ampak pač povedala sem zakaj. V prvi fazi sem razumela, da je dokument poročevalca uh, alternativa vlogi, ki jo je določila komisija. Ampak eh, so pa določene vidiki, ki jih eh, poročilo ne obravnava in to zaradi tega, ker poročevalec eh, se strinja z analizo komisije. Konkretne je bom povedala, če govorimo o bodočni prometni politiki, je potrebno, da opravimo analizo znotraj tega odbora o tem, katere so bile politike in uh, smernice. Kritična analiza pač, da vemo potem, kako ravnati v bodočnosti. Mislim, da kdor se uh, poročevalec, ki se ukvarja z temami komisije, ne, se mora uh, eh, opreti na podatke o tem, kaj se je zgodilo v zadnjih letih, zato da potem Eh, jasno predelimo splošne cilje in prednostne naloge v okviru teh, teh ciljev. To pa povem zato, ker je pač lepa novost v poročilu, ampak potem moramo uh, dati konkretne podatke. Moramo biti, imeti izmerljive podatke. Uh, zato moramo identificirati možnost, da se kvantificira, kateri so cilji, ki smo jih eh, opredelili in kaj smo izdelali. Glede finančnih sredstev uh, moramo si gledati, katera je vloga prevoza. To ima trojno vlogo kdor je spregovoril pred mano, je že povedal, ampak morali bi se res uh, poglobiti v samo funkcijo prevoza in podpreti posebej, navizujem se eh, na finančno krizo, gospodarsko krizo, o kateri je govoril uh, poročevalec. Če pa govorimo o samih ciljih, menim, da varnost uh, si zasluži poglavje posebej. Varnost, o varnosti se govori vse povsod v besedilu, ampak po mojem, eh, če se spomnimo na zadnje dogodke, mislim, da je potrebno posvetiti posebno poglavje varnosti. Že smo se pogovarjali o tem z gospodom Grošem, ko smo se sestali. Pomembno je uh, varnost od varovanja ločevati, ker pri se, ker safety so odgovornosti pri uh, prevozu, uh, security pa je pač od pristojnost eh, tistih uh, strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tem. Imamo pa nek aspekt, kjer je politika pogojena od tistih, ki določajo standarde in uh, Eh, določajo eh, smernice. Mislim, da je osnovnega pomena, da skupaj s samo varnostjo določimo tudi cilj um, eh, teritorijalne integracije in znotraj tega cilja je potrebno tudi imeti nek odstavek o notranjem trgu tako je povedal Grošin, strinjam se s tem, da je prevoz ključni element za gospodarstvo v Evropski uniji. Ni, ne delamo samo in delujemo zato, da mm, odpravimo meje in da zbližamo gospodarske dejavnosti znotraj enotnega trga, ampak govorimo tudi o samem trgu, ki gre mimo samega prostega eh, eh pretoka storitev in blaga, ampak tudi eh, širšega prostora za naše državljane. Se pravi, eh, eh teritorijalna kohezija je eh, prioriteti prednostni cilj. In potem uh, učinkovita somodalnost, uh, eh, o tem govori tudi uh, gospod Groš s Saidom Sestrinjom, ko govori o uh, somodalnosti interoperabilnosti, se pravi učinkovitosti med posameznimi načini prevoza. Poleg samega uh, modalnega ravnovesja uh, to je samodalnost, potrebujemo še nek odnos med posameznimi načini prevoza, s tem, da vnesemo posebne koncepte v zvezi s samim eh, modalnim ravnovesjem. Imamo dva načina prevoza, ki morata biti naša zvezda v evropski prevozni politiki, eh, pomorski, eh, pomorskem prevozu in železniškem prevozu, ker imamo varnost, trajnostnost in večja integracija trgov in ljudi. V besedilu bi poudarila tudi vse to, kar zadeva železniški promet in pomorski promet. S tem bom zaključila in vas, vas samo še spomnim, da je zelo uh, pogumno gospod Grošun nesel potrebo, da se financira to celotno politiko prevoza In jaz bi tukaj vnesla še nekaj novega, inovativnega, prav kar zadeva uh, evropsko politiko in finančno kritje DT in sicer vključitev posebnega tretmana v zvezi z eh, investicijskimi stroški znotraj uh, stabilizacijskega pakta v proračunu. Ker nimam več časa na razpolago, mislim, da uh, um, prihodnje ko bomo govorili o predlogih sprememb, bomo lahko unesli še določene izboljšave v besedilu, v primerjavi tega, je, ki ga je že predstavil gospod Groš. Hvala poročevalcu za opravljeno delo, za to, kako je predstavil vse te teme in upam, da bom kot poročevalka v senci lahko dala svoj doprinos k bodočemu besedilu. Hvala. Hvala lepa, gospod Kramer. Ja, eh... Tudi sam se želim zahvaliti poročevalcu. Moram reči, da so bile moje izkušnje zanimive. In sicer v, Berlinis, v Berlinu smo razpravljali o prihodnosti, bila je zelo kontroverzna razprava. In vsi smo se strinjali, da se ne moremo strinjati, ker pač v dokumentu ni bilo nič. Na koncu so bili formulirani konkretni cilji, s katerimi bi lahko merili, ali smo uspešni ali ne. To je pozitivno in to želim pohvaliti. Vendar pa želimo omeniti tudi, katere so pomankljivosti tega dokumenta. Če govorimo o prihodnosti prometa in ne opravimo ustrezne analize, potem lahko rečem, da je vse v redu, ampak v prihodnje je treba še kaj spremeniti. Zdi se mi, da so okvirni pogoji včasih tako slabi, In to moram reči, da se mi zdi, da manjka v tem poročilu. Imamo nepoštene konkurenčne pogoje, zato pa tudi je tak položaj na področju prometa. Naprimer, pri zračnem prometu imamo pet eklatantnih privilegijev. In sicer gre za karte gre za obdavčitev kerozina. Pri emisijah imamo nekatere države, ki dobijo podarjene certifikate za izpuste emisij, potem nimamo cen za trase, samo za Sibirijo in potem moram reči, da v primerjavi za železnicami vidimo, da je sodišče dalo določene odločitve. Tukaj gre za privilegije, ki jih moramo odpraviti. Ne gre samo za sankcije, ampak če hočemo pošteno konkurenco, moramo privilegije dramatično ukinjati. Govorimo o varnosti. Seveda, to, kar se dogaja, je žalostno. Žrtve so žalostne v vsakem primeru, ampak če si pogledamo število žrtev v cestnem prometu, potem bi morali govoriti o varnosti na vseh področjih, ampak zlasti v cestnem prometu. So modalnost, če zmeraj ne vem, kaj to pomeni. Vem samo, da je komisija izumila to besedo in sicer zato, da bi spremenili pojme, ki jih imamo v beli knjigi 2001. Vem, da so tovornjaki potrebni za prevoz na krajših razdaljah, ampak v osnovi mi ne potrebujemo somodalnosti. Če si pogledamo točko 4, tukaj piše, ne potrebujemo selitve prometa, ampak bolj učinkovito rabo. To pa bo težko doseči, ker je cestni promet Privilegiran, to je problem. Cestni promet ima privilegije, v tem je glavni problem. Pa še par stvari, ki so mi padle v oči. Tako komisija kot poročilo Groš ne vsebuje odločilne številke. To je bilo v Berlinu pokazano v prezentaciji PowerPointa. Emisije so namreč v cestnem prometu zrasle za 35 odstotkov. To je bilo vse povedano. Na področju industrije pa so emisije padle za 10 odstotkov. To seveda pomeni na milijone evrov. In zelo lepo bi se mi zdelo, če bi to tudi napisali v tem dokumentu. To je tudi razlog, zakaj se sploh ukvarjamo s tem. Zato pravim, da se ne bomo mogli boriti proti podnebnim spremembah, če se ne bo zgodilo, tudi kaj na področju cestnega prometa in tudi cilje od 2020-2020 ne bomo dosegli. Če si pogledamo mestni, primestni promet, 70 odstotkov vseh emisij, ki škodijo podnebju, je na tak ali drugačen način povezanih s prometom. Sicer pa se mi zdi pametno, da ste napisali, da bi morali podvojiti število vseh tistih, ki uporabljajo avtobuse, podzemno železnico in tako dalje. Če si pogledate, Madrid. Če greste v Madrid, boste videli, da so ceste široke 16-20 metrov, pločniki pa so čisto oski in jasno je, ne bom hotel biti pešec, tudi ne kolesar v Madridu. Se strinjate? Vedel sem, da bo takoj nekdo ogovarjal. Torej, ali bomo rekli, da hočemo doseči napredek na vseh področjih. Kopenhagen je pokazal, kaj se da doseči. Deset let, 20 odstotkov, celo Berlin je v desetih letih povečal, skoraj da podvojil število kolesarjev. To so stvari, to je vse povezano. Potem e-mobilnost, tukaj se strinjam. To so tako imenovana ekolesa, tudi avtomobili, ampak mislim, da bi morali narediti več, upoštevati vse dejavnike, pogon, upoštevati bi morali tudi porabo površin in tako dalje. Potem gospodarske pomankljivosti obstaja analiza, da naj bi uničila cestna mreža v okolici Berlina več kot sto podjetij. Tukaj gre za delovna mesta, tukaj gre za infrastrukturo, tukaj gre za večanje cestnega omrežja. Torej, vedeti moramo, da ne smemo govoriti samo o prednostih. Tukaj gre tudi za uničevanje delovnih mest. In Recimo v okolici Mihna, kot rečeno, naj bi se več kot eh, stopivo varen uničilo samo zaradi širitve cestnega omrežja. Toliko za enkrat. You, uh, realized... Hvala. Mihaj, nisem vedel, da je tako resno, da bodo morale pivovarne zapirati. Gospa Ajala Sender. <laughs> Sí, bueno. Yo la verdad es que le diría al señor Kramer que, sin ir más lejos, el Libre, que es una ciudad que admiro y que me encanta, pues las, las aceras son. Hvala lepa. Naj rečem, da so pločniki celo manjši, kot ste rekli, kaj ti gre za zgodovinski stari del mesta, ampak v novejšem delu Madrida to ne drži. Sicer pa sem prepričana, da sredstvi, ki jih bomo dobili, lahko naredimo tudi kaj na področju kolesarjenja v Madridu. Hvala lepa gospodu Grošu in kolegici Alvarez, hvala lepa za uložen trud, za to, da se vzpostavi dialog in za to, da skušamo biti čim bolj inovativni in da skušamo pripraviti poročilo glede prihodnosti prometa oziroma transporta v Evropi. Sicer pa se strinjam z dejstvom, da je promet nujen za evropski trg. Vendar pa bi rada rekla, da če govorimo o učinkoviti somodalnosti, potem vem, da kadar se zadeve sprevržajo v vojno, takrat vsi izgubijo. In gospod Groš skuša tukaj pomiriti, spraviti različne strani, ampak morali biti še dlje. So modalnost bi morali bolje osvetliti. Eno so številke različnih oblik prometa, po drugi strani pa moramo vedeti, odkot to prihaja, kje so platforme. Dejali ste, da obstaja potreba, da vzpostavimo določene platforme, ampak mislim, da moramo povedati, kje so te oblike prometa in kakšna je možna interakcija med njimi. Pa še glede notranjega trga. Nisem si vsega zapomnila na pamet, ampak v novi lizbonski pogodbi se mi zdi, da poleg delegiranih aktov obstajajo tudi načini, s katerimi se lahko prisili države članice, da tudi dejansko implementirajo zakonodajo pravočasno. Omenili ste Galilejo, imamo pa tudi omrežje Aten. To so izvrstni primeri, kajti pogodba sprejema tudi dvostranske odnose. Z drugimi besedami, komisija nima možnosti, da uveljavi svoje stališče. Gre pa ne samo za izvrševanje proračuna, gre tudi za izvrševanje političnih odločitev. Zdi se namreč, da vsi akteri nimajo enake politične volje za vse projekte. Kar pa zadeva ustanavljanje agencije za cestni promet. No, kako bi lahko razširili področje uporabe, da bi vključili še urbana območja. Ponavadi se namreč govori o cestnem prometu kot o avtocestah, ampak kako vključiti še urbana območja? In glede merljivih kriterijev, govorili ste o avtobusih in vlakih, morda bi morali vključiti še tramvaje, tako da bi urbana območja še naprej ostala v spredju. In še glede mrež. Mislim, da bi morali prenašati vse več pristojnosti in strinjam se s pravilom, s tako imenovanim zlatim pravilom. Ne vidim pa toliko informacij glede letališč, morda bi tu morali vključiti še kaj več. Glede merljivih ciljev. Vidim 40 odstotkov vseh smrtnih žrtev v cestnem prometu. Zakaj ne bi govorili o 50 odstotkih? Namreč nekatere države članice so se pridružile kasneje kot druge in te države bi morda potrebovale več časa. Zato predlagam, da bi ohranili 50 odstotkov za usodne nezgode in 40 odstotkov za resne poškodbe. Tisti, ki smo bili tu že v prejšnjem sklicu, se namreč spomnimo preteklih razprav. In vemo, da je prihajalo do določenih znižanj. Tako da predlagam 40 oziroma 50 odstotkov. Kar pa zadeva železnice. Morali bi do leta 2011 zmanjšati porabo elektrike, ampak v vašem besedilu morda najdemo tudi določeno nasprotje, morda se lahko kasneje pogovorimo o tem. Glede intermodalnosti, vidim, da obstajajo težave glede plovnih poti. Morda bi lahko dodatno podporo dali tudi več modalnosti. Gospa Foster. Poskusila bom biti kratka. Želim se zahvaliti gospodu Grošu za zelo izčrpno poročilo. Veliko, kar je v njem, je zelo logično in mislim, da imamo to na dnevnem redu v parlamentu že kar nekaj časa, skupaj s ciljnimi vrednostmi in tako dalje. Me pa določene stvari skrbijo, podobno kot je govoril gospod Vandalen. Če ponovim, nasplošno v Evropski uniji lahko rečemo, da se je dogajalo prevečkrat, da smo preveč stvari predpisovali. Vsaka država članica doživlja drugačne pritiske zaradi lokacije, zaradi geografije in to moramo imeti v mislih. Mislim, da je tudi prav, da Evropska unija ureja določene stvari, ampak države članice so tiste, ki prevzemajo odgovornost. To so lokalne oblasti, nacionalne vlade, ki vedo, kakšni so pritiski pri njih doma oziroma kateri so problemi, s katerimi se morajo ukvarjati. Zato ni prav, da rečemo, se bo EU vse uredila, države članice namreč nosijo svoj del odgovornosti. Potem pa še nekaj, kar je že omenil gospod Vandalen. Gospod Groš je govoril o skladu. Kakšnem skladu? Odkot bo prišel denar za tak sklad? Seveda podpiramo projekt TEN za različne stvari, ampak seveda Države članice zahtevajo zmanjšanja preveče birokracije in dejansko vse države po svetu doživljajo pritiske, tako da ne vem, kaj bo počel ta sklad. Če si pogledamo raziskave in razvoj, imamo namreč sedmi okvirni program, kjer imamo financiranje za raziskave in razvoj tehnologije, ampak kar zadeva sklad za promet v Evropi, mislim, da tega ne bi mogla podpreti. Seveda se moramo zavedati tudi čezmejnega vidika. Združeno kraljestvo je otoška država, druge države članice doživljajo večji vpliv, če si pogledamo prevoz z težkimi tovornjaki. Tu potrebujemo dobro sodelovanje in temu nihče ne nasprotuje. Kot rečeno, gre za mednarodno razsežnost. Dobro govorimo o cestah, govorimo o železnicah, ampak Mislim, da se bomo morali strinjati, da se ne strinjamo, podobno kot velja za letališke pristojbine. Ampak to je zelo pomembna stvar. Kot rečeno, Združeno kraljestvo je otoška država. Mi smo liberalizirali zračni promet, pomorstvo. Seveda imamo subvencije, ki gredo na različna področja, ampak po drugi strani smo pa tudi pomemben trgovinski člen in nekatere države so posebno nedostopne, če ni zračnega ali pomorskega prometa. Zato bi morali dajati večji pomen temu, kako pomembno je, da so pogoji enaki za vse. In tu seveda naletimo na zakonodajo in predpise, ki jih sprejema ta parlament. Vedeti moramo, da smo globalni trgovinski akteri, tako da ne smemo dajati prednost enemu ali drugemu. Še moja zaključna pripomba, kar zadeva Evropsko komisijo. Zdi se mi, da je zelo lahko delati z GD-jem Tran. Moram reči, da smo se včasih strinjali, da se ne strinjamo. Včasih pa ugotavljam pri GD-ju za okolje, to ni osebna stvar. Moram reči, da sem z njimi imela opravka tudi izven parlamenta in težava je nepripravljenost da bi sploh priznali, kako pomemben je transportni sistem. Gre za ustvarjanje vrednosti delovnih mest, vse tisto, kar sestavlja gospodarstvo, ki je gonilna sila naših držav. In če govorimo o sodelovanju med generalnimi direktorati, je to zelo pomembno, kaj te GD okolje naletela sem na nekatere, ki so se mi zdeli, da prihajajo z drugega planeta. In to ni spremljivo. Zato gre za to, da združimo sile, ne dajemo prednost temu ali onemu in potem vidimo, kako se da najproti delati, da bodo vse države imele korist. Zavedati se moramo, da nismo sami in da moramo trgovati z vsemi drugimi po svetu. Hvala. Hvala, GD okolje, ki ni z drugega planeta. Gospod Kancijan. Hvala, gospod predsednik. Najprej se naj, naj se zahvalim kolegu Grošu za odlično poročilo, ki ga je predstavil. Dve, tri pripombe imam, tako dodatne pripombe. Prebral sem dokument komisije o strategiji 2020. Ne najdem trajnostnega razvoja infrastruktur, prevoza v tem, v tem dokumentu. Mislim, da ta dokument, ki je tako pomemben, mora absolutno poštevati delovanje eh, prevoza, prevoznega sektora, ker je to eh, gonilna sila industrije, gospodarstva, trgovine. In zaradi tega v tem dokumentu neka omemba tega je pomembna. Potem sem šel na glasovanje v ITRE, tam sem bil poročevalec o tem, eh, na to temo, tam so soglasno sprejeli moje poročilo in v tem poročilu smo govorili o okoljskih problemih vezanih na prevoz, na eh, cilje, ekološke cilje za 2020 in zato eh, bi rada, da bi ta odbor eh, povzel vsebine tistega poročila, tudi kar zadeva inteligentne transportne sisteme. Malce bi se ustavil ob drugo zadevo in sicer poudaril bi dve stvari in sicer programiranje in pa realizacijo. Programiranje je eh, zgodovinski trenutek, pomemben trenutek in skušati moramo poenostaviti programiranje in storiti vse za to, da ti tokovi eh, vključuje ne samo posamezne note prevoza, prevozne note, ampak da imajo tudi neko ulogo eh, povezovanja vseh načinov, ki se morajo povezati z posameznimi hubi oziroma vozlišči, zato da pride do interoperabilnosti, intermodalnosti, ker ta je pomembna schema za programiranje. Če bomo uh, določili posamezne uh, načine prevozov in jih povezati z uh, vozlišči in z hubi, bomo dosegli nekaj. Mi imamo neko organizacijo prevoza znotraj Evropske unije, ki je ločena od organizacije mm, panevropskih eh, okvirov. Mm, tukaj moramo doseči povezavo med tema dvema sistemoma, ker pač se gibljamo v smeri globalizacije. V Evropi. Drugi aspekt eh, zadeva samo realizacijo. Mislim, da bodi si španski minister eh, je to povedal, bodi si nov komisar je o tem govoril v svojem govoru. Mislim, da eh, je napočil čas, da pridemo do ustanovitve tega sklada, o katerem govoril Groš v svojem poročilu in sicer zato, da pride do neke razpoložljivosti, ki ni. Eh, normalna razpoložljivost sredstev eh, iz proračuna, iz posameznih eh, držav članic. To mora biti nekaj posebnega, nekaj, kar se veže na to temo, ki pa ne more povezovati vseh, vsega in vse. Mora biti nekaj specifičnega in to naj bo potem temeljni element, ki bo dovršil v vse projekte, finančne projekte za posamezne vse odseke, ki jih bomo izdelali. To je pomembno, zato da vse, kar danes proučujemo in eh, programiramo, eh, lahko eh, privedemo do tega, da se tudi dejansko dejani. Hvala. Hvala lepa na koncu še gospod Uges. Hvala gospod predsednik. Eh, res čestitam eh, poročevalcem in poročevalcem v senci za to delo, ki nam daje možnost, da eh, se razgovorimo o pomembnih temah. Jaz se bom osredotočil na dve stvari in sicer o skladu bom govoril in o platformah oziroma o povezavah, o intermodalnih povezavah. Kar zadeva sklad, bi vprašal in prosil poročevalca, da vključim med parametre, parametr varnosti. Mislim, da je to osnovni element za to, da lahko ločimo modalnosti oziroma načine, eh, ki eh, zadevajo sam sklad oziroma ki zadevajo način, kako bo sklad potem določal sredstva. Če hočemo imeti kriterij za eh, namenje, nam, namenjene skla, sredstev iz sklada. Imamo prvo fazo, kjer se določi sklad za premoščanje samih omejitev eh, znotraj posameznih načinov eh, prevoza. Bom še enkrat povedal drugače. Če danes bomo eh, dodatno nagradili sredstvi tiste sisteme, prevozne sisteme, ki že funkcionirajo, ki imajo že visoke parametre, uh, bomo unesli še večjo diskriminacijo, interno diskriminacijo med tistimi, ki imajo že visoke parametre in nažalost med tistimi, ki jim jih še nimajo. Gre za primer za, na, za situacije, ki so še mlade v Evropski uniji, ker imajo neko uh, ozemeljsko perifernost. In v bistvu mislim, da bi bilo korektno če bi unesli nek solidarnostni kriterij uh, za posamezna območja. V drugem trenutku pa bi lahko predvideli še parameter um, nagrad, nagrajevanja in sicer, da nagradimo tiste omrežja, ki dejansko dosegajo določene cilje. Drugače, če ne bomo unesli takih uh, kriterijev, bomo imeli uh, še vedno uh, Evropo uh, dveh uh, nivojev. Ena, ki je višja in boljša, ena, ki pa zaostaja. In še zelo na kratko, gospod predsednik, definicija platforme oziroma povezave, intermodalne povezave. S tem v zvezi bi mm, sugeriral nekaj in sicer, da razvijemo temo interne plovbe internih plovnih poti in sicer, da razvijemo opredelitev s tem, da vnesemo uh, nek eh, bazen uh, za notranje plovbe, se pravi, da so to um, nacionalne pomorske plovne poti. Se pravi, niso to samo rečne poti, razmišljajmo tudi o pomorskih poteh, naprimer uh, poti med eh, raznimi grškimi otoki ali pa še druge pomorske poti, eh, eh, ki so lahko celinske narave, ampak ki so med seboj povezane za razvijanje železniškega prometa in ki so lahko katerim lahko namenimo uh, olajšave. Hvala, gospod predsednik, za razpoložljivost in za potrpežljivost. Uh, upam, da bomo lahko razvili to timo, temo in na voljo sem za katerikoli pisni prispevek. Hvala. Hvala lepa. Gospa Jagar. Hvala lepa. Hvala gospodu Grošu za to poročilo. Hvala tudi gospe Foster za prijazne besede glede GDE-ja Tren. Par besed o tem poročilu. Seveda bomo počakali na končno poročilo in uh, skupno modrost tega odbora, ampak rada bi vam povedala par prvih pripomb. Poročila, komisija pozdravlja poročilo, ki podpira glavne usmeritve politike gospoda Baroza glede zmanjšanja oglika, potem tudi vizijo gospoda Kalesa na področju prometa. Komisija se zaveda pomembnosti ciljev, zlasti kar zadeva bolj učinkovito samobalnost, odpiranje trga, napredek internalizacije eksternih stroškov, potem omrežja TNT in seveda bomo sodelovali tudi kar zadeva enoten instrument financiranja na področju transporta. Ko ste govorili merljive cilje do leta 2020, verjetno niste imeli v mislih leta 2010, verjetno je šlo za tipkarsko napako, tako kot to piše v sklepih. Vsi cilji v načelu niso slabi. In verjetno ni nič narobe, če si določite prostovoljne cilje za zmanjšanje žrtev v cestnem prometu, vendar pa bi bili nekoliko bolj previdni, kar zadeva nekatere konkretne predloge, kar zadeva ustanavljanje nove agencije zlasti z vidika subsidijarnosti. Menimo tudi, da so potrebne nadaljne analize glede nekaterih merljivih ciljev. Omenila bi 20 odstotno znižanje emisij za cestni promet, to bi, bila, to bi bil sektorski cilj. Namreč trenutno nimamo nobenega drugega gospodarskega sektorja in to je naš problem in morali bi oceniti, kakšna bi bila interakcija z zakonodajo za zmanjšanje CO2 ja na področju avtomobilov, obnovljivih virov energije in tako dalje. Tudi 20-odstotno znižanje porabe električne energije. Komisija svetuje, da se opravijo nadaljne analize, kajti menimo, da se s tem ne bi bistveno zmanjšale emisije. 20 odstotno znižanje onesnaževanja, ki ga povzročajo letala, to je zelo ambiciozno zastavljen cilj in mislim, da bi morali nadalje analizirati, ali obstajajo bolj stroškovno učinkoviti ukrepi v zvezi s temi cilji? Kot rečeno, to so samo prvi odzivi, počakali bomo na vaše končno poročilo, zgolj v informacijo. Poleg strategije 2020 je komisija začela delati na novi beli knjigi in opravili bomo tudi zunanja posvetovanja v drugi polovici leta 2010. Računamo na vas in na skupno delo za to, da bomo dobili rezultate za Evropo. Hvala komisija. Gospod Groš, želite povzeti, če se le da zelo na hitro? Da, hvala lepa, gospod predsednik. Poskusil bom biti čim hitrejši. Najprej se želim zahvaliti vsem predhodnim govornikom za njihove prispevke. Želim se zahvaliti tudi tistim, ki se z nekaterimi predlogi ne strinjajo povsem. Mislim, da je prednost v tem, da vsaj vemo, pri čem smo in kako bo potekala nadaljna razprava. Hvala tudi komisiji. Vem, da tako v odboru, kot tudi na komisiji upajo, da bo promet v evropski razpravi ostal v središču in upamo tudi na ustrezno podporo transportu. včasih se nekoliko ironično pogovarjamo o povezavi z okoljem, z upravo in tako dalje, ampak stvari se je treba lotiti zelo resno. In zavedati se moramo, da če mi ne bomo na tem področju dajali poudarkov potem, ne bo nič. In z našim strokovnim znanjem moramo tako v odboru kot na komisiji narediti ravno to. Kar pa zadeva različne pripombe, moram reči, da je nemogoče, da bi se sedaj spuščal vse komentarje. Morda bi omenil samo nekatere točke. Gospa Forster in gospod Vandaln sta omenila, da za njiju dva, agencija in sklad, predstavljate težavo. Zdi se, da so drugi kolegi bolj odprti za to. Ampak sam sem pripravljen, da se o tem še pogovarjamo. In menim, da če ustvarimo nek finančni inštrument, potem mora ta finančni inštrument imeti določeno podlago in biti evropsko naravnan, biti pa mora komplementaren, torej dopolnjevati nacionalne politike, ne jih nadomeščati in ne biti v nasprotju z njimi. Vsekakor pa ne smemo govoriti samo teoretično, pač pa moramo zagotoviti tudi določena sredstva. Agencija za agencije sem, če so učinkovite in če izpolnjujejo evropsko vlogo. In to vidim na področju varnosti v cestnem prometu oziroma cestnega prometa kot takega. Tisto, kar je meni pomembno, je to, da rečemo, če oziroma če sem še bolj jasen če potrebujemo, če bomo potrebovali evropskega regulatorja na mnogih področjih in če ugotovimo, da so nacionalni regulatori kontraproduktivni, potem lahko okrepimo v sodelovanju s komisijo določene agencije in jim damo recimo večje pristojnosti. Kar pa zadeva pripombe glede notranjega trga. Če si pregledate predlog glede notranjega trga, boste videli, da sem sam eden od tistih, ki menijo, da je notranji trg zelo pomemben instrument za Evropsko unijo. Vendar pa notranji trg ne sme biti na ceno vsega drugega oziroma za vsako ceno. To se da prebrati tudi v besedilu. Negativni učinki, kolega Kramer. Danes sem vam dal priložnost, da ste povedali še, mm, kaj se vam zdi moteč, ampak lahko to tudi zapišemo. Glede ciljev, ki smo jih napisali, lahko damo tudi kakšne nove podarke. To velja pa tudi nasplošno za odstotke, ki sem jih napisal predlagal. Tega nisem kar tako pobral iz zraka. Tudi za varnost v cestnem prometu. To izhaja od strokovnjakov. Tako je pač njihovo mnenje v tem trenutku. Kot rečeno, 50 odstotkov nismo dosegli, zato 40 odstotkov. Če si pogledamo zadevo globalno, od leta 2010, potem moramo globalno govoriti o zmanjšanju in lahko bi se zgodilo, da bomo govorili celo o 80 odstotkih, kar je izvrsten rezultat. Predlagam, da se o tem pogovorimo, ampak mislim, da je več kolegov omenilo isto stvar. Kolega El Kadravi, zavedam se, da je bila nezgoda V Belgiji še eno pozorilo, da moramo izvajati večji pritisk. Sam sem v ciljih to zelo natančno zapisal. Tudi komisija je tu morala priznati, da imamo tehnologijo, nimamo pa načina, da prisilimo države članice, k izvajanju zakonodaje. In zato sem tukaj zapisal, da vse to, kar se bo na novo ustvarjalo, mora biti vsaj interoperabilno, ker se mi zdi absurdno, da nekdo že danes ve na področju železnic, da z visokimi standardi lahko delamo. Po drugi strani pa se gradi infrastruktura, ki ni kompatibilna s temi visokimi standardi in to je nesmiselno. Če bi torej uporabili sredstva iz sklada za to, da bi dosegli določene izboljšave v nekaterih državah, bi to utegnil biti zelo zanimiv vidik. Zahvaljujem se tudi liberalcem, notranji trg. Tu se strinjam in to gre tudi v isto smer, kot so bile prepombe drugih skupin. Notranji trg je pomemben element, ampak kot rečeno, ne moramo ga dosegati za čisto vsako ceno. Zelenim sem že odgovoril in ob koncu še to, kar je povedal kolega Kancijan. Namreč, da trajnostni vidik ni bil tako močno upoštevan. Mislim, da je to na naših ramenih in tudi na ramenih komisarja. Transport je pomemben ne samo za gospodarstvo, pač pa tudi za razvoj regije, za gospodarstvo in zato bi morali promet bolj povdarjati. Komisija in komisar dobro ve, da bo na tem področju oziroma večanju pomena transporta imel našo polno podporo ob koncu, prosim, da ne predvidimo predolgega roka za uložitev predloga sprememb. Morda bi lahko bil rok daljši, ko bomo razpravljali o predlaganih spremembah, tako da bi lahko na podlagi predlogov sprememb kolegov opravili razpravo. Mislim, sem imel tri, štiri tedne in morda bi na tej podlagi potem imel možnost, da se pogovorim ne samo s poročevalci o sence, ampak tudi sami tistimi, ki bodo vložili predloge sprememb. In na ta način bi potem glasovanje lahko potekalo ne na takoj naslednjem sestanku, ampak morda še na enem naslednjem. Želimo en mesec za predloge sprememb in potem vsaj šest tednov za razpravo o predlogih sprememb in potem končno glasovanje tu v odboru, morda aprila, najkasneje maja, še pred poletnimi počitnicami, tako da bi, če se boste strinjali, lahko dokument sprijeli tudi na plenarnem zasedanju. Prvi marec je rok za predloge sprememb. Če želite, da podaljšamo rok, ta rok, je to, to lahko storimo. Ampak drugih stvari nam ni treba podaljšati. Torej, vaše priporočilo je, če je vaše priporočilo, da bi, to, da bi bil rok po 1. marcu, potem to lahko storimo. Predlagal bi, da si postimo 3 do 4 tedne za to, da bi pripravili predloge oziroma za to, da bi bili vsi uh, definitivno unešeni ali lahko potem predlagam, da določimo 15. marec. To bi vključevalo štiri tedne. In zato nam tudi ne bi bilo treba hiteti zaradi um, velikonočnih praznikov. Torej 15. marec. Potem pa si bomo pogledali časovnico za tem datumom oziroma po tem datumu. Kaj to pomeni, da bomo glasovali maja v odboru ali na plenarnem zasedanju, ne, maja v plenar, na plenarnem zasedanju, tako da bomo prišli do sveta junija. Naš cilj je majsko plenarno zasedanje. Ampak to cenim, ampak če bomo podaljšali rok za predloge sprememb, potem a, eh, moramo upoštevati tudi eh, datume sej odbora. Razumem, torej predlog je 15. marec. Dobro, 15. marec ob 12. Eh, tako je bil rok torej skrajšan. Um, Naslednja točka na dnevnem redu so pristojbine za varovanje v letalstvu. To je poročilo gospoda Leichtfrieda. Uh, imamo 80 predlogov sprememb. Gospod Leichtfried, beseda je vaša. Dank, Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi. Poskušal bom biti kratek. Položaj je sledeč. Lahko rečemo, da se, bistveni, da se na bistvenih področjih poročevalci v senci in pa poročevalec strinjajo. Posem se strinjam z vami, gospod predsednik. Številni predlogi sprememb eh, izražajo isto in imajo isti cilj. Ehm, bilo je veliko eh, lobiranja se strani zainteresiranih strani. In mislim, da ne bomo imeli težav pri tem, da bi bilo glasovanje na koncu razmeroma harmonično. Nekateri predloge sprememb obravnavajo vprašanje o mreži letališč oziroma da bi morali to upoštevati. Verjetno gre tukaj za nerazumevanje, kajti predlagavci teh predlogov sprememb so menili, da tega še nisem upošteval. Razmisliti moramo, kako bi to obliko bolje oblikovali, torej ali bomo dopustili več predlogov sprememb ali pa bomo to nekako strnili. To je še ena točka, kjer se bolj ali manj strinjamo. Namreč, kako bi lahko potnike smiselno obveščali o višini pristojbin zavarovanja. Imamo tu več filozofij. Moje stališče je bilo sledeče. Potniki bi morali biti odeleženi pri pogajanjih pristojnih gremijev. Nasproti temu pa vendarle govori, in to so pripomnili nekateri kolegi, da bi lahko organizacije potnikov tako dobile tudi določene informacije v zvezi z varnostjo. In zato sem si prizadeval za kompromis, ki bi upošteval oba vidika. Imamo dva predloga sprememb zelenih in za njo se zahvaljujem. To nista tako tehnična predloga sprememb, eh, ampak eh, izredno politična in po mojem mnenju zelo pomembna in jo tudi podpiram. razhajanja med nami se izključno nanašajo na vprašanje velikosti letališč, ki jih bo do te določbe pokrivale. Imamo tu tri pristope. Prvi pristop je ta, da rečemo, da bodo vključena vsa komercialna letališča in to je tudi moje stališče. Drugi, dostop, nekaj, drugi pristop je, da bi komercialna letališča omejili od enega milijona potnikov in tretji pristop je, da bi vključili letališča nad pet eh, milijonov potnikov. To je vprašanje okusa. Po mojem mnenju bi se mi zdi to, nekoliko, to razlikovanje nekoliko problematično pri eh, pristojbinah za varovanje. Zato bi jaz vključil komercialna letališča. Nekateri predlogi sprememb se ukvarjajo z možnosti zamud. Nisem še prepričan, kako naj se tu odločim. Vse politične skupine se strinjajo, da bi pristojbene zavarovanje prenesli na potnike, ukolikor je to znotraj scheme Evropske unije. Države članice pa bi morale ostale stroške nositi same. Kako lahko to uskladimo z mehanizmi za zamude? mislim, da nima smisla, da bi to obravnavali v tem okviru. Sicer pa je vse razmeroma jasno. Za izjemo predloga spremembe 67 liberalcev tega predloga spremembe nisem eh, zaenkrat razumel ne v angleščini, ne v eh, nemščini, ampak prepričan sem, da mi boste ta predlog spremembe pojasnili. In sedaj se veselim komentarjev kolegic in kolegov. Hvala lepa. Gospod Zasada v imenu Evropske ljudske stranke. E, Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se zahvalim gospodu poročevalcu za odlično opravljeno delo in pa za dejstvo, da se je bil vedno pripravljen z nami srečati in z nami sodelovati. Zelo sem vesel, da smo uspeli doseči kompromis pri številnih stališčih. Prepričan sem, da bomo v naslednjih dneh ruši, rešili tudi problem preglednosti. Kar pa se tiče stroškov, ki se zaračunajo potnikom, imam občutek, da ni potrebe, da bi vključili potnike v celoten postopek, ki je povezan z varnostjo. Kar potrebujemo je to, da potnike obveščamo o stroških, ki jih morajo nositi. In pa, da se jih eh, obvešča o stroških povezanih z varovanjem v letalstvo. Upam, da bomo v naslednjih dneh našli kompromis. In še enkrat hvala lepa za poročila. Hvala lepa, gospa Henniš Plešert, torej o tistem problematičnem predlogu spremembe. Hvala, predsednik. Čisto kratka bom, ker bi morala v resnici sedeti drugi že. Hvala poročevalcu. Poročevalec je govoril o letališkem omrežju. Vem, da imamo razhajajoča se mnenja, glede na predlog, ki sem ga podala, ampak lahko še delamo na kompromisu, lahko se spomnimo na načelo nediskriminiranja, ampak eh, eh, pripravljena sem na skupno delo. Ne bomo podpirali kot liberalci m, mm, predloge sprememb eh, zelenih. Eh, predlog sprememb 67, nekaj je povedala gospa, ampak ni govorila v mikrofon. Torej, v prevodu morda bo bolje izraženo, ampak v nizozemskem prevodu oziroma eh, imamo nekaj v zvezi z stroški za varnost, ki jih mora nositi pristojni organ za davke eh, v letališčih. Tukaj se nanašamo na načela IKAO. Jaz eh, se upravičujem, ampak moramo oditi od tot, ampak lahko glasujemo za ta predlog spremembe. Hvala. Hvala lepa. Bojim se, da ni tako enostavno. Sedaj pa dobi besedo gospa Lichtenberger v imenu zelenih. Gospa kolegica, Tudi meni se zdijo nekateri predlogi sprememb liberalcev zelo uh, simpatični. To, da socialnega dumpinga ne morem podpreti. Tako daleč ne moremo iti. Kar se tiče pomembnih tem na tem področju. Strinjam se s preglednostjo, to se mi zdi prav, zlasti v letalskem prometu. In pa kar se tiče subvencij in pa skritih subvencij eh, na področju letalskega prometa, se mi zdi, da je to več kot nujno. Zato sem za vsak predlog, ki gre v smeri preglednosti. Mislim, da je to nujno. Kaj ti? Tu radi zatisnemo oči če bomo na področju varnosti oziroma če na področju varnosti ne bomo zelo pozorni in če ne bomo našli zelo jasnih pravil, potem bo to odprlo vrata za skrite subvencije. In to je posem jasno. V zvezi s tem imamo izkušnje, kajti po mojem mnenju se to dogaja že leta Sistem je posem nepregleden, stroški se potiskajo sem in tja. In javna razprava o preglednosti je zelo pomembna. Kar pa se tiče tega, kdo nosi stroške, bi rada povedala, da ne razumem, zakaj bi bila jaz žrtev slabe politike. kaj ti očitno tukaj um, za, eh, pred, eh, za, eh, predstavljam očitno napačno politično linijo, kar se tiče varnosti pred terorističnimi napadi. Ampak ne more biti tako, da mora država plačevati ne, da bi opravljali presojo vpliva in sicer na zelo obširen način. Sedaj se nanašam tudi na razpravo o tekočinah, in pa na razpravo o telesnih skenerjih. Ko gre za to, da bi prodajali velike naprave, potem so najboljši strokovnjaki tisti, ki delajo na področju varnosti. Oni pravijo, da so vsi problemi tehnično rešljivi. Zelo cenim dobro usposobljeno osebje, ki dela na letališčih in gotovo nam to prinaša mnogo večjo varnost kot pa karkoli drugega. Sem za pravično razdelitev stroškov. Sem pa zato, da države, ki potem samovoljno uprav, uvajajo višje varnostne standarde ali pa ki ustvarjajo iluzijo o varnosti, ki smo jo že večkrat ugotovili v tem odboru, Torej, sem zato, da jasno razlikujejo med tem, kaj so splošne zahteve po varnosti in pa med igricami določenih držav članic. Mislim, da je dobro usposobljeno osebje še vedno največje jamstvo za varnost in eh, zato bodo šli tudi naši predlogi spremem po tej smeri in prosim, da jih podprete. Sicer pa se zahvaljujem kolegu Leichtfriedu za njegova prizadevanja za kompromis eh, na eh, tem zelo zapletenem področju. Hvala lepa, gospa Foster. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratka bom. Naj se zahvalim gospodu Leichtfriedu. Imeli smo dobre razprave z njim, dobre srečanja. In dejstvo je, da vsi razmišljamo v isti smeri. Je pa tu nekaj področji, tri, štiri področja, kjer je prišlo do nekolikšnih razhajanj. Moja prva točka je ključna in se nanaša na dodatne varnostne ukrepe. Vemo, da svet to sovraži. Vemo, da to tudi državam članicam ni všeč, kajti Še vedno menimo, da bi morali države članice plačati za dodatne varnostne ukrepe, ki so jih usilile potnikom in industriji po letu 2011. Torej, s tem bomo nadaljevali, čeprav to ni najbolj popularno. Sedaj pa razpravljamo tudi o telesnih skenerjih, ki so jih v Združenem kraljestvu usilili javnosti in z njimi se absolutno ne strinjam. In tudi zato bo morala plačevati. To je res neverjetno. Potem pa so tu še nekatera druga področja, kot je dejal gospod Lechtfried. Razmišljali smo o področju uporabe. Vem, da bi sama letališča se sama držala direktive o, pri, o stroških in da jim je všeč ta maja petih milijonov. Sama sem zadnja, ki bi želela usiliti preveč birokracije in preveč bremena industriji oziroma podjetjem. Toda hkrati, če sedaj unesemo argument preglednosti in rečemo, da morajo potniki biti deležni preglednosti in da uvajamo mejo petih milijonov potnikov, potem so to določene nasprotja. Jaz se zauzemam za stališče, da zajamemo vsa komercialna letališča in potem število potnikov ni pomembno. če pa pravite, da je to nekoliko štorasto in zapleteno, potem pa to uredite na svojih letališčih. Pogovarjajte se s stranmi in poenostavite zadeve. Tako preprosto je to. Kar se tiče skupin potnikov, ki bi bile vključene v pogajanja, s tem se ne strinjam. Ljudje, ki so vključeni v razpravo za oblastmi in z letališči, morajo biti odgovorni imamo izvoljene svetnike, ki so v teh gremijih in pa predstavnike lokalnih skupnosti. In da bi bili potniki odeleženi pri razpravah o varnosti, to se mi ne zdi v redu. Kajti mislim, da se morajo o varnosti pogovarjati tisti, ki jih to zadeva, ki se s tem ukvarjajo. In če se vrnemo k preglednosti. Vseeno mi je, koliko stane varovanje znotraj moje cene za letalsko vozovnico. S tem računam. Pričakujem, da mi bodo zaračunali za varnost in ne pričakujem, da bodo eh, letališča izdajala stroške za kaj drugega. Izdajala denar za kaj drugega. Mislim, da je sklep dober. Kot sem dejala, za gospodom poročevalcem je nekaj rahlih razhajanj. Videli pa bomo, v katero smer bo šel svet po glasovanju. Hvala lepa. Euh, Hvala, gospod predsednik. Popolnoma se strinjam s predlogi o financiranju uh, letalske varnosti. Uh, Že več let se borimo za to, da je sprejeto načelo, po katerem ukrepi za varnost, ukrepe za varnost morajo nositi uh, države članice. Varnost ne zadeva samo potnike, mm, zadeva vse. Smo, tega smo se naučili z 11. septembrom, ko so letala treščila v World Trade Center in takrat eh, je prišlo do žrtev ne samo med potniki. In eh, to je zaradi boja proti terorizmu in države financirajo delno ali v celoti varnostne ukrepe. Zato moramo biti eh, odločni. Če podpiram nediskriminiranje in eh, preglednost. Mislim, da je vseeno cilj direktive, da vzpostavimo enoten sistem glede pravic eh, varnosti in moramo dovoliti državam članicam, da ohranijo trenutni sistem glede pravic v Italiji, Franciji in tako dalje. O pravicah odločajo parlamenti in v tem primeru bomo, bo moral biti Eh, neodvisni organ, tisti, ki bo tem odložal na osnovi popravka, ki sem ga vnesla. Številka 79, upam, da ga boste podprli. Hvala. Hvala zelo na kratko. Bi čestitev uh, poročevalcu. Mislim, da je zelo težavna tema, ampak je uspešno se je, se je uspešno lotil. Dva, dva popravka eh, sta me skomignila in sicer eh, zelenih razumem. 37. predlog, 37. Eh, predlog popravka, eh, predlog spremembe in sicer, da ne bi smeli eh, obrvenjevati preveč. Eh, z, ko gre za zelene eh, prevoze oziroma. Ne, če znižamo sankcije, bi lahko to tolmačili kot zmanjšanje eh, nivo varnosti. Eh, kar zadeva Uh, ukrepe proti terorizmu. V Španiji smo videli, da ni uh, varnostnih ukrepov uh, za železniški sektor. Težko je koncentrirati se na železnice. Hočemo olajšati stvari v železnicah, kar tam tega, teh ukrepov sploh ni. Jaz razumem, kateri je navdih tega predloga spremembe, ampak lahko bi prišlo do do zmede. Drugi komentar, 38 predlog spremembe. Nisem prejel besedila v nemščini, ampak eh, pravi, da okrepitev uh, naložb v letališča ne bi smeli imeti, smel imeti kot cilj ali posledico to, da se E, zawaruje e, varčevanje. Ker seveda mm, ne smemo investirati, tako pravi amantma, zato da skušamo omejiti uh, učinke uh, socialno varstvo, varnost na delo in tako dalje. Cilj bi, bilo bolj, bi bila boljša beseda. Zdaj ne, ne vem, nisem videl nemškega izvoda, ampak morda bi cilj raje uporabljali kot posledica, kar ni isto in seveda tudi ni v duhu samega popravka. Hvala. Hvala, gospod Kun. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj pojasnimo. Ko govorimo o pristojbinah za varovanje, Um, torej, na kakšne velikosti se to nanaša glede letov in pa glede potnikov? Naprimer, če nabavimo že telesne skenerje, potem se to češta vedno naloži potnikov. Potnikom to vedno znova slišimo. In če je tako, potem nam naj komisija jasno pove, koliko to pravzaprav skupaj stane. Če sem pravilno obveščen in če so podatki nemških eh, letališčih eh, pravilni, potem gre tukaj za 70 do 120 centov in če vključimo še telesne skenere, potem je to še nekoliko več. Ne smemo pa tega zamešati tudi za suverenimi nalogami. Torej, vprašanje je, ali se to odraža na ceni eh, letalskih vozovnic. To je treba pojasniti. Torej, o kakšnih velikostih, o kakšnih razmerjih tukaj govorimo, potem bo ta razprava postala bolj sproščena. In, gospod Leichtfried, opravili ste dobro delo. In To se odraža tudi v kompromisu, ki ga bomo lahko vsi podprli. Hvala lepa, gospod Kun. Preden se vključi komisija, dovolite nekaj besed z moje strani. Podpiram predlog spremembe 29. Močno ga podpiram. Ne zdi se mi prav, da države članice menijo, da bi morali potniki eh, plačati vse stroške zavarovanja. kajti uh, pred očmi imajo terorizem. Ampak tukaj gre za, če gre za terorizem, gre tukaj za napad na državo članico in zato mora država članica zaščititi javnost, kot bi se to sicer zgodilo. Ko govorimo o varnosti, ko govorimo o letalstvu, potem pravi države članice naj bi plačevali potniki. In s tem se ne strinjam. Zato zelo podpiram predlog spremembe 29. Ampak, seveda, bo svet drugačnega stališča. In mi moramo sprejeti odločitev, ali bomo zaradi tega ob koncu zavrnili celotno besedilo oziroma ta predlog. Seveda bo eh, v svetu prevladala zdrava pamet, umis. Ampak, kolegi, če imamo tako odločno mnenje v zvezi s tem, če tako močno podpirate poročevalca glede tega, potem poskrbite, da boste šli s tem tudi do konca in da, če eh, spravni postopek ne bo uspel, da potem zavrnete celoten predlog. Potem pa drugo vprašanje področje uporabe težko razumem, kako je lahko letališče z eh, nekaj več kot 5 milijoni potniki bolj varno, kot pa tisto letališče, ki ima malenkost pod 5 milijonov potnikov. Tukaj gre za varnost, tukaj ne gre za gospodarstvo. Seveda stane, če uvedemo naprave, ampak na koncu ne moremo argumentirati, da gre za varnost in da morajo za to plačati potniki, po drugi strani pa rečemo, pravzaprav potrebujemo določen prak, kajti nekatera letališča si tega ne bodo mogle privoščiti ali pa bodo imela težave. Če države članice plačajo, potem ne potrebujemo pragu oziroma mejne vrednosti, kajti plačajo tako in tako države članice. Podpiram poročevalca. Vključiti bi morali vsa komercialna letališča kajti sicer bomo imeli šipki člen v tej verigi varnosti, torej vsa komercialna letališča. Ne vem, kaj se bo dogajalo potem pri pogajanjih, ampak 5 milijonov je smešno visoka mejna vrednost, ko govorimo o varnosti. In to je pravzaprav. Prav smešno, da rečemo, da bodo določena letališča morala plačevati, ker države članice ne bodo plačevale. Meja, mejna vrednost ne bo pomembna, če bodo države članice plačevale. Zato mislim, da moramo vključiti vsa letališča. Pri tem moramo biti jasna. Poročevalec je upravil odlično delo. Kajti to je bilo zelo občutljivo vprašanje. Ampak kot sem, prav, dejav, kot sem dejal že prej, nekateri med nami smo bili tu že prej. Ko se je parlament ukopal pri, pri preteklih pogajanjih. Ampak ob koncu bo tako, če bo torej svet imel drugačno stališče, potem bomo vse zavrnili, kot sem dejal že prej. Gospod Sibon. Uh, v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsednik. Vsi lepo pozdravljeni. Poročevalec je Avstrijec in zato mislim, da lahko tudi sam preidem na svojo materinščino. Govoril bom nemško. Gospod predsednik, gospod Leichtfried. Sedaj smo o tem cilju dvakrat govorili, o tem odboru in lahko ugotovimo, da se odbor strinja s cilji Evropske komisije na tem področju. Namreč, da bi za ustrezno direktivo poskrbeli za več preglednosti, za odpravo eh, diskriminacije in pa za obveznost posvetovanja za letalskimi družbami in v tem okviru si prizadevamo tudi za to, da bi pristojbine dejansko odražale stroške in da se tukaj ne bodo skrivali drugi elementi. To je pozitivno za komisijo. Dovolite nekaj besed o nekaterih točkah, ki so se pojavile tudi v razpravi. Najprej tole. Vprašanje področja uporabe. Tudi sami ste izrazili zelo odločno mnenje v zvezi s tem. Pri dosedanjih razpravah o svetu je bila ta točka velik problem. Večina držav članic bi si želela majno vrednost petih milijonov Ampak tukaj je ena komplikacija poleg dejstva, da se tudi komisiji 5 milijonov zdi previsoko. Tu pa je še ena komplikacija. V direktivi o pristojbinah oziroma glede te direktive smo dobi, je dobilo sodišče pritožbo glede tega, da mora, biti, da, da mora, biti, da mora ta uh, direktiva pokrivati vsaj eno letališče v državi članici in počakati moramo sodbo Evropskega sodišča v zvezi s tem. Pravniki pa so mi dejali, da ni izključeno, da bo sodišče mnenja, da bi šlo lahko v tem primeru za diskriminacijo. In to bi pomenilo, da bi ta element odpadel in potem bi nam ostala samo mejna vrednost petih milijonov. Po mojih statistikah bi to pomenilo, da se direktiva v sedmih državah članicah sploh ne bi uporabljala. In to seveda za komisijo ni sprejemljivo. Zato podpiramo stališče tistih, ki podpirajo naš predlog. Torej, predlog vključuje vsa letališča z komercialnim prometom. Če lahko govorimo še o drugih uh, eh, menjih vrednostih. Naprimer, o 45. predlogu spremembe se pojavlja 1 milijon, ampak 5 milijonov se mi zdi preveč. Potem je to še ena pripomba. Obstajajo različni sistemi v državah članicah in tudi o tem smo govorili. Imamo celo vrsto držav članic. kjer se pristojbine določajo na ravni letališč. Imamo pa tudi drugačne postopke, kjer država oziroma parlament določi vrednosti, kot je naprimer v Franciji ali v Španiji. In to nista edini dve državi. Tudi v Nemčiji imamo podoben sistem. Komisiji je bilo težko v svojem predlogu zajeti vse paziti bomo morali na to, da kakršenkoli je že sistem na nacionalni ravni, bomo morali še vedno zagotavljati preglednost, eh, nediskriminacijo in tako naprej. Torej, najti moramo rešitev, ki bo oboje strnila. In še moja zadnja pripomba. Evropski parlament, odbor za promet kot pristojni odbor se zelo zauzema za to, da bi vključili tudi obveznost da bi države članice ostrejše ukrepe financirale iz nacionalnih proračunov. To svoje stališče v zvezi s tem sem že pojasnil januarja in s tem se strinjam. Sami ste že ugotovili, da eh, v svetu poteka zelo težka razprava o tem, zelo problematična razprava. Ampak nisem prepričan, ali je tveganje, da potem predlog ne bo sprejet, posledica, ki bi bila v našem interesu. Kajti nujno moramo zagotoviti večjo preglednost, poskrbeti moramo za nediskriminacijo in za posvetovalni postopek. In če bo predlog povsem zavrnen, potem ne bomo dobili tudi teh zahtev, ki so za nas pomembne. O tem razmislite. Sicer pa je pred nami dobro besedilo in komisija je zelo zadovoljna za dosedanjo razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa predstavnik komisije. Seveda smo pričakovali, da bo to komisija rekla. In za nove člane Evropskega parlamenta pravkar ste slišali klasični primer, kaj se bo zgodilo, če bo eh, spravni postopek uspešen oziroma ko bomo tam, potem se bomo spraševali, ali res to želite in tako naprej. V preteklosti nam ni uspelo, zato predlagam, da uh, tokrat ne popustimo. Gospod Leichtfried. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratek bom. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom za pripombe. Vse pripombe so bile zelo konstruktivne. Prepričan sem, da bomo našli kompromis, kar se tiče informacij za potnike. Gospod Kun mi je bil všeč, kaj ti? Dejal je, da bi morali razmisliti o tem, o kakšnih cenah govorimo. Torej, govorimo o 30 do 40 evrih, odvisno od letalske družbe. Torej, tukaj stvari niso povsem jasne. To bi lahko spremenili za to direktivo. Kar se tiče področja uporabe, mi je všeč to, kar je povedal predstavnik komisije. Mislim, da bi bilo to smiselno. Kaj tiče direktiva ne bi veljala v sedmih eh, državah članicah, potem je to nespremljivo. Mislim, da lahko podpremo tudi to, da ima vsak nacionalni sistem določeno upravičenost in bi moral kot takšen tudi ostati, če mu uspe zagotoviti preglednost, ki je meni zelo pomembna. In prepričan sem, da bomo to tudi dosegli. Kar se tiče predloga spremembe 29. Podpiram to, kar je dejal predsednik. Toda v zvezi s tem dovolite še eno pripombo. Položaj je tak, da razpravljamo o direktivi, ki določa pristojbene zavarovanje. Hkrati pa moramo izhajati iz tega, da bo komisija v naslednjih mesecih predložila še določene predloge, ki se nanašajo na področje uporabe te direktave. Torej pričakujemo predlog o telesnih skenerjih in pa o tekočinah in tako naprej. Naj posem jasno povem, da se mi zdi, da gredo po eni strani stvari zelo hitro, po drugi strani pa imamo stvari, ki se nanašajo ravno na to, In ob teh stvarih ima svet možnost, da vse blokira. Od glasovanja o SWIFT-u je moral tudi svet ugotoviti, da je Evropski parlament enakopraven partner v zakonodajnem postopku, ne pa gremi, ki je manj vreden. Zato bi predlagal, da ta odbor, ko o nečem razpravlja, torej ne bi smeli biti pripravljeni na kompromise, oziroma svet ni pripravljen eh, na kompromise in zato bi morali mi razmisliti o tem, ali ne bi bilo smiselno prihodne direktive povezati s to direktivo, kajti med seboj so povezane. Kajti ne vidim vzroka, zakaj bi mi delali korake naprej, eh, v svetu pa je zastoj. Hvala lepa gospod um, poročevalec, zelo ste bili diplomatski. Glasovanje bo potekalo 1. marca. Uh, potem pa bomo to obravnavali verjetno na plenarnem zasedanju aprila. Dobro. Sedaj pa prehajamo k izvajanju prvega železniškega svežnja. Verjetno se spominjate, da so se koordinatorji januarja odločili, da bi povabili predstavnike komisije o tej eh, predstavnike komisije, s katerimi bi skupaj razpravljali o tem. Torej, gre za poročilo o dogajanju na eh, železniškem trgu. Preden dam besedo predstavnikov komisije, naj povem sledeče. Parlament In ta odbor je zelo nezadovoljen za ravnjo izvajanja železniškega svežnja se strani držav članic. In to je razlog, zakaj smo eh, si zaželeli te razprave z komisijo. In zanima nas, kaj namerava storiti komisija za to, da bodo vse države članice delovale skladno z zakonom je gospod Paskvareli z nami, predstavnik komisije. Torej, zanima me, kaj boste storili v zvezi z državami članicami, ki ne izvajajo železniškega svežnja. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratar odgovor bi bil, da smo sprožili vrsto postopkov za kršitev proti tem državam, ampak zdaj še daljši odgovor. Preden začnem. Čeprav to ni neposredno povezano z to tematiko, pa želi komisija izraziti obžalovanje in bolečino zaradi hude železniške nesreče, ki se je na začetku prejšnjega tedna zgodila v Belgiji in ki je zahtevala vrsto življenj glede uresničevanja prvega železniškega svežnja, tako kot je bil spremenjen z drugim in tretjim. Komisija spremlja razvoj dogodkov na železniškem trgu zelo pozorno in sicer s pomočjo mehanizma, ki se mu reče schema za spremljanje trga železnic. S tem v zvezi približno vsako leto objavimo poročilo. Lani oziroma na zadnji ob koncu leta 2009. In iz tega poročila se da razbrati, da je prišlo do pozitivnega razvoja dogodkov v obdobju 2000-2009. In To poročilo je pokrilo obdobje od 2000 do 2009 in sicer za vsa področja, prevoz tovora, prevoz potnikov, obveznost javnih storitev in tako dalje. Obstajajo pa določene regionalne razlike, ki so pravzaprav presenetljive. V državah, ki so se pridružile Evropski uniji leta 2004 predvsem, izgledi za razvoj železniškega trga so pozitivni. Zato študija govori o vse večji vlogi železnic in tudi o tem, da bi bilo potrebno železnico bolje integrirati v druge načine prometa. Seveda pa se dotika tudi gospodarske krize, ki je prizadela globalno gospodarstvo na začetku leta 2008. Ta je imela zelo, zelo resne posledice na vse oblike prometa, zlasti na železnice. In to je sedanje probleme samo še poglobilo. Kateri pa so problemi in katere so slabosti? Kot prvo, tisto, čemu rečemo finančna arhitektura. V skladu z našimi direktivami imajo države članice dožnost, da uravnotežijo proračun upravljavcev proračuna oziroma infrastrukture. Včasih in zelo pogosto se dogaja, da imajo države v lasti infrastrukturo in dolžnost države je, da upravitelji infrastrukture uravnotežijo svoj proračun, na katere pristojbe ne pokriva država, zato da so storitve, ki se ponujajo s to infrastrukturo, dobre, da je infrastruktura vzdrževana in da so storitve primirne za vse tiste, ki uporabljajo to infrastrukturo. Vendar pa se to žal ne dogaja v vsej Evropski uniji. In to je tudi resen problem za storitve, ki jih je možno ponujati na železnici, ker je bilo naložb v infrastrukturo premalo. Več držav članic ni moglo razviti svojih načrtov usmerjenih v prihodnost za svoje železnice. In mnogo držav se ni zmoglo odzivati na potrebo po prestrukturiranju in to velja tudi za upravljavce infrastrukture. Potem pravila glede pristojbin za infrastrukturo se zelo razlikujejo med državami članicami. Evropska zakonodaja je zelo odprta in pušča veliko prostih rok državam članicam. Mi skušamo pomagati državam članicam in pomagati, kako tolmačiti in kako uporabljati besedila. In ne nazadnje, včasih, ne vedno, ampak včasih se zgodi, da pri dolžnosti javne storitve, zlasti pri regijskem prometu, da se to ne spoštuje dovolj. V mislih imam državo ali pa regije. Toliko o tem finančnem ustroju, obstajajo pa še druge slabosti, slabosti ali pa objektivne dejstva, ki veljajo za železnice. Eno so recimo ovire, gospodarske in tehnične ovire za vstop na trg. Železnice so zelo kapitalsko intenzivne, tako pač je. In tu ni možno ničesar spremeniti. Ampak poleg tega, in to je vidno vsem nam, pa so pomembni še pogoji konkurence na trgu. In ti pogoji so slabši, kot bi človek lahko pričakoval. To pa je zaradi nezadostnega regulatornega nadzora, ki ga imamo, direktive Unije. Vzpostavljajo pravila, ki so relativno jasna Njihovo uresničevanje na strani držav članic pa je bilo zelo neenakomirno. Zlasti velja za regulatorne organe, ki se drugače različno imenujejo v različnih državah, torej ta telesa ustanovljena na podlagi skupnostne zakonodaje, nimajo vedno ustreznih pristojnosti, neodvisnosti, da bi lahko opravljala svoje delo in zagotavljala enake pogoje na celotnem trgu. Zlasti kar zadeva tovorni promet in mednarodni potniški promet, sta to področji, ki sta odprti za mednarodno konkurenco. Leta 2006 je komisija objavila splošno poročilo glede izvajanja tretjega železniškega svežnja. To poročilo je pravzaprav predstavljalo zelo širok opis takratne situacije. Menili smo, da to zelo splošno poročilo ne zadošča o takratnih 25 članicah Evropske unije, treba je bilo opraviti še več dela. In zato smo se lotili zelo podrobne in natančne analize v vseh državah članicah na podlagi vprašalnikov in na podlagi dobrega sodelovanja, ki smo ga uspeli vzpostaviti vsemi državami članicami. Zato smo se odločili, da moramo zauzeti dvojen pristop, in se lotiti težav, ki so se ustrajno pojavljale na trgu. Morali smo sprožiti nekatere kršitvene postopke, komisija je varuhinja pogodbe in zato mora zagotavljati, da se dokumenti, ki jih sprejme ta svet, parlament in komisija, da se ti dokumenti spoštujajo. Torej, ugotovili smo, kaj je narobe v železniškem sistemu, na to pa smo se odločili, da si moramo pogledati tudi trenutno zakonodajo in ugotoviti, kaj se da izboljšati. Tako da s postopki kršitve odpravljamo tisto, kar je narobe, z našimi predlogi pa predlagamo izboljšave, ki jih po našem mnenju potrebujemo pri sedanji železniški zakonodaji. Glede kršitev. Kršitvene postopke smo sprožili junija 2008 in sicer proti 24 od 25 držav, ki sploh imajo železnice v Evropi. To ne kaže, da bi naša zakonodaja bila slaba, zato ker je pač očitno nihče ni sposoben spoštovati. Zakonodajo, ki sta jo potrdila svet in parlament, je sprejeta, treba jo je spoštovati. Kršitve, ki smo jih opazili, so se razlikovale od države članice do države članice, ampak položaj ni tako zelo črn, ker se situacija razlikuje od države do države. Poslali smo mnenje s pridržkom, to je druga faza, in sicer 21 od 25 oziroma 28 držav članic. To pomeni, da smo v nekaj več kot enem letu opravili zelo intenziven dialog z vsemi državami članicami. Naš namen pri postopkih kršitve ni, da privedemo države članice pred sodišče, pač pa zagotoviti, da bodo države spoštovale zakonodajo unije. In zato želimo državam članicam pomagati. In organizirali smo sestanke, kjer smo se pogovarjali o možnih izboljšavah, tako zakonodaje, kot tudi prakse v posameznih državah in določene rezultate smo dosegli. In to v talikšni meri, da so tri države pobegnile drugi fazi teh mnen. Ampak ta mnenja s pridržkom so pravzaprav pokrivala veliko ože področje kot pa negativno mnenje, ki smo ga dali prej. Kajti zdi se, da so mnoge države začele malo pospravljati doma. Katera so tri najpomembnejša vprašanja, ki smo jih sprožili v postopki kršitve? Prvi črven in struktura pristojbin za infrastrukturo. Tu se zdi, da imamo pri izračunu teh pristojbin neravno popolne situacije. Organi, ki oblikujejo pravila, izračunavajo pristojnosti, oziroma pristojbine in jih pobirajo. Tu so razhajanja med državami članicami zelo velika. Osnovno pravilo je, da bi morali imeti vse dodatne stroške, ki jih vsak dodatni vlak povzroči za omrežje. Ampak to je težko izračunati. Dovoljene so tudi marže, če jih uspe trg prenesti. Noben segment ne sme biti izključen iz infrastrukture. Države članice oziroma upravitelji, ki uporabljajo marže, pa nikoli ne upoštevajo tega, ali trg to prenese ali ne in zato jih je pač treba pozvati kot govornosti. Potem imamo specifična pravila, glede schem za uporabo spodbud. In zdi se, da imamo v nekaterih primerjih deljeno odgovornost za zamude, do katerih prihaja. In zato je pač potrebno plačevati, da se s tem očkoduje drugo stran, ki ni odgovorna za povzročene zamude. Drugo področje, ki nas skrbi, pa je neodvisnost upraviteljev oziroma upravljalcev infrastrukture. Mi temu rečemo v našem žargonu neodvisnost organa, ki je zadolžen za bistvene funkcije. Bistvene funkcije v tem primeru pa so določanje tras vlakov in zaračunavanje za uporabo infrastrukture. Na trgu odprtem za konkurenco teh osnovnih funkcij ne more izvajati organ, ki je kakorkoli povezan z samim železniškim podjetjem, ker bi to pač pomenilo, da pride do konflikta interesov. Pravila o neodvisnosti bistvenih funkcij so zelo jasna, žal pa se ne spoštujejo v mnogih državah članicah. To ni razprava o neupičnem ločevanju med eh, upravljavci infrastrukture oziroma samimi železniškimi podjetji. Tudi pri popolnem ločevanju smo imeli težave, ker ni bilo popolne neodvisnosti pri izvajanju bistvenih funkcij. Je pa to zelo pomembna sestavina za ustrezno delovanje konkurenčnega in odprtega trga. Na to pa še tretje področje, ki nas skrbi in sicer se nanaša na pristojnosti regulatornih organov. Regulatorni organ je tisti, ki mora zagotoviti enake pogoje. Njegova vloga je dosti krat ne dovolj neodvisna, ker je ta organ vključen v neko ministrstvo, v nek državni organ, ki ima recimo tudi v lasti samega železniškega operaterja, tako da se pojavi tu konflikt interesov. Ali pa se zgodi, da ti organi nimajo dovolj finančnih sredstev in kadrov za opravljanje svojih nalog. In tu smo se morali na mnoge države članice obrniti zaradi pomakljivosti. Glede dejavnosti, ki smo jih začeli izvajati za preverjanje zakonodaje. Kot rečeno, prvi svežen je bil spremenjen z drugim in na to s tretjim. Zakonodajo je težko brati, prav tako je razpršena v različnih zakonodajnih dokumentih, veliko je pravil, ki se ažurirajo, ker smo imeli veliko prehodnih obdobij, ki so se iztekla. Potrebujemo skratka en sam železniški zakonik, ki bi združeval še sedem različnih direktiv, da bi to bilo veliko bolj dostopno in brljivo. Čeprav se želimo izogniti dogmatskim razpravam, ki včasih fascinirajo predstavnike železnic, mi se hočemo temu izogniti in se želimo pogovarjati o petih, šestih konkretnih vprašanjih, ki so za nas ključnega pomena za zagotavljanje poštene konkurence. Vprašanje financiranja infrastrukture in zaračunavanje za uporabo infrastrukture, potem vprašanje dostopa do storitev, ne toliko dostop do same zmogljivosti železnic, tudi to je pomembno, ampak pomemben je tisti zadnji del, dostop do storitev, do samih storitev, ki so v lasti upravljavcev oziroma tistih, ki niso posem neodvisni od operaterja in zelo težko je, da bi novi akteri na trgu dobili dostop do storitev, ki so bistvenega pomena, recimo čiščenje vlakov, potem oskrba z gorivom in tako dalje. In še tretji vidik gre za dajanje pooblastil regulatorjem, zato da bodo regulatori lahko bolj uspešni in učinkoviti povsod po Evropi. Skoraj da pri koncu sem, kdaj bomo to predlagali kolikor vem, jutri popovdan po besedah gospoda Kalasa, ampak o tem se je še treba odločiti. V zvezi s storitvami to smo pripravljeni iti naprej in ne želimo vsega preobtežiti s preveč kontroverznimi vprašanji, želimo se dejansko lotiti samo tistega, kar je ključno za delovanje trga. Usporedno s tem pa smo zauzeli holističen pristop do železnic. Gospodarski vidik, kot ga najdemo v prvem svežnju, je eno, delamo pa tudi na interoperabilnosti, item S, potem, če omenim regijo Via Reggio Lazio. Mislim, da smo tam uspeli videti, da železnica sicer je najvarnejša, vendar pa se da še veliko več narediti, zato da bo železnica še varnejša. In želimo oživiti prevoz blaga po železnicah v glavnem koridorju. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Paskareli. Nikoli me ne neha presenečati, da v prvem desetletju 21. stoletja še vedno delamo z pravili iz prvega desetletja preteklega stoletja na področju železnic, ampak tako pač je. Moje upanje nikoli ne ugasne, gospod Groš. Veliko bi se dalo povedati, ampak poskusil bom biti čim krajši. Eh, Na kratko bi dejal, če berem to poročilo, potem dobimo občutek, da V mnogih državah sodi železnica še vedno k Ministrstvu za obrambo in ne Ministrstvu za promet. Namreč tako zelo se nekateri trudijo, da bi očuvali svojo avtonomino, privilegije in železnice. In če sem zelo nesramen, zdi se, da je izvajalec storitve skoraj da pomembnejši, kot je storitev, ki naj bi jo izvajal države so pogodbonice in če nekdo podpiše zakonodajo, kako bomo lahko jutri verodostojno vodili evropsko politiko, če pa nekdo, ki je skupaj z nami, kot recimo svet, podpisal nek dokument, po drugi strani pa se na vse kriple trudi, da ne bi izvajal tistega, kar je bilo podpisano. Prvi izziv parlamenta in komisije je, da se tu nastopi z novimi sredstvi, tu smo lahko zelo kreativni. Gre namreč za verodostojnost vsega, kar tukaj sploh počnemo. Kršitve pogodbe, ne bom ponavljal številk, potem vprašanje pristojbin, to poznamo, kolega Kramer je to zelo slikovito ponazoril z številkami, odvisnost da ali ne, zelo zapletene strukture in potem vprašanje, ali liberalizacija prinaša učinkovitost ali prinaša varnost ali prinaša interoperabilnost? Na to vprašanje ne moremo odgovoriti. In to je pravzaprav najtežje. Mi moramo biti sposobni, da preverimo stanje naše zakonodaje in ugotoviti moramo, da države, ki ne uporabljajo zakonodaje, proti tem državam je treba ukrepati. To je absurdno. Prvo, kar je treba narediti, je, da se to, kar je bilo sklenjeno, izvaja, potem pa je treba določiti prioritete. In ena od prioritet je zame varnost in interoperabilnost. Zahvaljujem se tudi komisiji za jasen odgovor. Ponekod mislijo, da je vedno treba nekoga iskati, krivca in nekateri pravijo, da je Evropska unija vedno prepozna svojimi ukrepi. Gre pa za bistvo in to je zelo pomembno, tako na področju izobraževanja, strukture in tako dalje. In če bomo te vidike imeli pred očmi, potem bomo jutri morda lahko govorili o evropski mreži. In bo odgovornost vseh držav enaka. Toliko za enkrat rad bi dejal samo to, da upam, da bosta komisija in parlament še skupaj vlekla v isto smer in da bosta zahtevala, da države članice izvajajo svojo odgovornost. Včeraj vas ni bilo, včeraj smo imeli minuto tišine in poskusili smo biti zelo diplomatski, ko smo rekli, da smo bili razočarani zaradi reakcije Belgije, ko se zdi, da so nekateri še pred objavo uradnega poročila skušali pripisovati krivdo komorkoli. Gospod El Kadravi, še ena, dva, tri imam, devet minut imamo. Zadeve so zelo enostavne, izračunajte si sami. Morda tudi drugi želite reči besedo ali dve, ampak imeli bomo ustno vprašanje in to vam bo dalo ogromno časa, za široko razpavo. Gospod Elka Dravje. Um. Hvala, predsednik. Veliko stvari bi rad povedal, ampak povedal bom samo dve stvari. Mi se bomo držali tega okvirja, kar zadeva zakonodaj za železniški promet. Eh, pogledali bomo, katere je stanje glede zakonodaje, katere so cilji, ki so bili dosežene in v zvezi s tem moramo tudi povedati, da, trgov, da delež trga, eh, kar zadeva železnice, predvsem kar zadeva prevoz blaga, se je, blaga se je stabiliziral v zadnjih letih, zadnji podatki morda niso več tako ugodni. Uh, Videli smo, da je prišlo do povišanja eh, prevoza potnikov v Evropi, se pravi odprtje trga, ki ga jaz podpiram za prevoz, je nekako eh, pomagal železnicam, da so postale bolj konkurenčne. Če temu ni tako, je to zaradi tega, ker ni prišlo do izvajanja, primernega izvajanja zakonodaje. Ali pa je še nekaj zraven. Jaz sem vedno podpiral in še vedno podpiral podpiram konkurenčnost eh, železnic in ki naj ne odvisi samo od odprtosti tržišča, pa tudi od eh, interoperabilnosti, o kateri govori Groš, gospod Groš, ki je posebej pomembna in drugih mehanizmov za naložbe, za to, da je možno priti do samodalnosti. Moji zaključki vsekakor so tile. Preden nadaljujemo uh, v smeri prevoza potnikov. Moramo še posebej pazljivo pregledati, kateri so posledice tega, kar smo pravili doslej. Jasno, javni prevoz, javne storitve so osnovnega in ključnega pomena. Odpiranje tržišča bi lahko privedlo do negativnih posledic na uh, stanje moramo paziti na to. Ampak strinjam se, da moramo preučevati nacionalne zakonodaje in standarde, ker morajo urejati delovanje tržišča. Isto velja za državne ustanove, ki so pristojne za nadzor varnosti. Vsekakor agencije, Evropske agencije, morajo imeti vedno močnejšo vlogo. Hvala. Gospod Kramer. Seveda vsi vemo, da so železnice zadnji nacionalistični kraj, zdi se, da na vse kriplje skušajo države to braniti. To doživljamo vsak dan, ampak eno bi pa tudi rad povedal. In sicer, dosegli smo določene uspehe. Vemo, da recimo na področju cestnega prometa, zračnega prometa je liberalizacija prinesla veliko tudi stvari, ki jih sam kot zeleni ne bi hotel ampak sam sem pripravljal poročilo glede prvega svežnja. Številke so enoznačne. Z odpiranjem trga za prevoz blaga smo videli na nizozemskem plus 40 odstotkov, Poljska plus 30 odstotkov, Združeno kraljestvo plus 60 odstotkov, Nemčija plus 25 odstotkov. To so bili rezultati nekatere države, kot recimo Francija, je doživela minus 28 odstotkov, ker se je preveč zapirala. Ne vem, ali potrebujete še jasnejše številke. Jaz sem francozom rekel, to je bila katastrofa. Uničujete delovna mesta, prihaja do selitve na cestni promet, zato ker ste vse skupaj uničili, ker ste mislili, da bo boljše, pa je bilo slabše. To bi morali vzeti na znanje in tudi v javni razpravi povdarjati. Odpiranje mrež pomeni več prometa na železnicah. Obstajajo seveda tudi nevarnosti. In strinjam se, da če gledamo na dobiček kot na glavno maksimo, to sem doživel recimo v Berlinu. Mislim, da to, kar niso naredile bombe v Berlinu, so naredili upravljavci podzemne železnice svojo požrešnostjo. In to je povzročilo katastrofo in to je bilo zelo drago. Zato infrastruktura mora ostati v javnih rokah. Varnost infrastrukture pa ne sme biti pod pritiskom prenašanja dobičkov. In tudi v Belgiji, če strojevodja prevozi rdeč signal, potem mora tehnologija omogočati, da se vlak ustavi. To je že na voljo vendar ne smemo iskati zgolj dobičkov. Še eno vprašanje za komisijo, čeprav vem, da ni časa. Vi morate biti aktivni. Zakaj pripravljate zakonodajo? Napisali ste poročilo in dejali, od 25 držav jih je 24 stalno kršilo pravila. Tukaj smo sprejeli tako imenovani cross acceptance, ampak z drobnjakarstvom se potem vedno znova preprečuje, da bi lokomotive lahko vozile tudi v drugih državah. V Franciji recimo si SNCF rezervira 20 slotov, kot jim rečemo, zato ne plačajo. In to je zloraba zakonodaje. Kje ste tu aktivni? In samo govor tukaj v odboru, ne prinese kaj dosti. Povejte, kakšen je vaš namen? Prosim za jasen odgovor, prav za te primere, ki sem jih omenil. Gospod Duran. <laughs> Euh, Hvala. Nekaj pripomp. Ko imamo 24 držav od 25, ki kršijo pravila, potem se moramo vprašati, ali liberalizacija se izvaja s prvim paketom in države članice se niso deležile igre in sedaj veliko držav članic ne bi smele uh, sprejeti uh, eh, internalizacijo, ampak pozunanjenje. Se pravi, veliko držav je zaradi tega kršilo postopek. Treba je pogledati rezultate. Sajt je povedal, povečanje števila potnikov je posledica liberalizacije, če je res da je prišlo do napredovanja v Nemčiji, drugot tega ni bilo. Namesto, da gledamo na množenje veliko malih operaterjev, moramo imeti neko uh, dogovarjanje. Želimo imeti neko uh, železniško panevropsko drž, uh, družbo oziroma želite, da izboljšamo kakovost in stanje cen. V redu, moramo imeti širši okvir, moramo iti dlje z revizijo. Se pa odločno proti liberalizaciji za potnike, to bi bila napaka, to mora biti nekaj eh, javnega, lahko govorimo še um, glede blaga, ampak ti trije paketi morajo doživeti spremembo in popravke, zato da se izognemo eh, razni škod, škodi, ki je bila storjena za eh, javne storitve. Hvala lepa, dragi kolegi. Imeli bomo osno vprašanje in razpravo v parlamentu tako, da boste poslanci lahko sprostili svoje frustracije tudi takrat. In komisiji pravim, da je veliko te frustracije v tem odboru, kar zadeva izvajanje železniškega svežnja. Veliko je frustracij zaradi tega, kako se upravljajo železnice. Veliko je frustracij zaradi držav, ki podpišejo zakonodajo, pa jo potem nočejo spoštovati kot je povedal gospod Kramer, zdi se, da hočejo svoje nacionalistične meje ohraniti take, kot so bile. Hvala za to razpravo. Več o tem ob usnem vprašanju. Hvala, gospod Poskoreli, da ste prišli in da ste nam podali informacije, ki ste nam jih podali. Kolegi, podrazno nimam nič in če nima kdo kaj povedati. Ja, slišim, da je tudi komisija ustrezno zafrustrirana zaradi ravnanja držav članic. No? Naj vas spomnim, da se bomo naslednjič sestali 1. marca v ponedeljek v Bruslju ob 15. To bo samo popovdanski sestanek. Hvala lepa in hvala tudi tolmačem za upravljeno delo. Hvala lepa.